Bonjour, euh, tout le monde. Dobro dan vsi skupaj, draga Veronik. Čaka nas sprejete dnevnega reda. Najprej moram povedati, da je prišlo do manjših sprememb v dnevnem redu. Kot smo eh, vam že povedali v petek, dobili ste sporočilo sekretarjata, bomo malce premešali eh, zadnje tri točke na dnevnem redu zaradi praktičnih razlogov. Od pol petih do petih se bomo pogovarjali o um, knjižnicah brez meja, od petih do šestih se bomo pogovarjali z gospodom Tabojem Bekijem, govorili bomo o finančnih tokovih iz Afrike od šestih do pol sedmih pa se bomo pogovarjali o predlogu mnenja, osnotku mnenja, eh, priporočila o zasedanju sveta v zvezi z 69. zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov. Pripombe ne prav. Sprejeli bomo zapisnik. 18. decembra 2013. Zapisnik ste dobili. Komentarje pa morate podati do konca današnje seje. Dobili ste tudi priporočila in odločitve, ki so jih sprejeli koordinatori na seji 21. januarja letošnjega leta. Če imate kakšne komentarje, jih morate sekretarjatu prav tako posredovati do konca današnje seje. V nasprotnem primeru bodo dokumenti sprejeti takšni, kot trenutno so. Rada bi povedala še kaj o Afganistanu, ampak o tem malce več pozneje. Nismo dobili nobenih prošen za sporočila komisije. Komisija bi radi kaj povedali. Hvala, gospod predsednica. Komisija nima nobenih komentarjev. Hvala. Hvala. Nismo dobili niti vprašanj za komisijo. To pomeni, da se lahko lotimo prve vsebinske točke na dnevnem redu. Gre za predstavitev študije, ki jo je naročil naš odbor. Gre za vprašanje prostorskega razvoja na Zahodnem bregu z vidika mednarodnega prava. Ta študija o, tem, o tej zelo občutljivi temi je bila pripravljena v eh, mednarodnem raziskovalnem centru za humanitarno pravo v centru Diakona. Danes sta z nami dva predstavnika tega centra, gospa Malin Greenhill in gospod Majd Zavkut. Besedo bom takoj predala predstavnikom a, eh, Diakone. Mislim, da bo gospa Greenhill prva spregovorila. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Veliko čast nam je, da ste nas povabili v vašo sredo, da spregovorimo o študiji prostorskega razvoja na Zahodnem pra, eh, bregu z vidika mednarodnega prava. O palestinsko-izraelskem konfliktu smo govorili z različnih vidikov, ampak v sami sredi so pravice ljudi in nadzor nad zemljo. Zato je treba spoštovati mednarodno pravo, vladavino prava in to je osnova za vsakršno študijo in tudi za rešitev spora. Zahodni breg je pod okupacijo. V skladu z mednarodnim pravom je to vrstna zemlja pod okupacijo, pod nadzorom eh, sovražne vojske. Leta 2004 smo ponovno videli, da. Govornica je prekinjena. Slowly. Okay. I will. Yes, I will be slower. Thank you. <laughs> Thank you. Um, so, in the International Court of v mnenju mednarodnega sodišča smo lahko prebrali, da zahodna, zahodni breg, tudi vzhodni Jeruzalem, torej teritoriji, ki so okupirani, eh, predstavljajo ozemlja, ki so pod nadzorom tuje vojske. V skladu z mednarodnim pravom, z vojnim pravom in okupacijskim pravom eh, lahko torej obravnavamo to študijo. In eh, to so obesedite, ki jih najdemo v različnih resolucijah Združenih narodov. V zakup je treba vzeti seveda blaginjo palestincev in palestink. Ta predstavitev se osredotoča na delovanje okupatorja, ne pozabljamo pa, da obstajajo tudi obveznosti, in odgovornost, ki jo nosijo palestinske oblasti. Vse podpisnice Ženevske konvencije morajo spoštovati mednarodno humanitarno pravo in to v vseh razmerah. Vse države morajo sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovijo pravno uh, varstvo. Smernice Evropske unije v zvezi z mednarodnim humanitarnim pravom predstavljajo pomemben korak naprej k izpolnitvi te pravne obveznosti. A pomembno je povdariti tudi, da je izpolnevanje obveznosti na strani države članice odvisno od izvajanja ukrepov. Centr diakonija, ki ga predstavljam, si je začrtal cilj, da pripravi objektivno in strateško analizo na, podla, na podragi mednarodnega prava. Pripravili smo pravno analizo prostorskega režima, ki trenutno obstaja na Zahodnem bregu. In ta režim, ta načrt je bistvenega pomena za okupacijo. Režim nadzoruje več kot 60 odstotkov Zahodnega brega v skladu eh, s porazumom iz Osla. Prostorski načrt odloča, kdo kje kaj gradi. Eh, onemogoča dostop do naravnih virov, do zemlje, do vode in odloča tudi, do kakš, kakš, kakšne mere se lahko palestinci razvijajo. Izraelska vojska ni dodelila veliko zemlje palestincem samim. Kljub temu, da je takšna zemlja bistvenega pomena za palestinsko državo. Brez eh, takšnih ukrepov ni mogoče eh, izvesti rešitve dveh držav. Svet je maja 2012 pripravil sklepe, ki govorijo o eh, sodelovanju med palestinskimi in izraelskimi skupnostmi. In to je ena od tistih bistvenih smernic. Da, slav, da. Upočasniti eh, morate. Berete namreč govoriti bi morali z nami, tako bo lažje tolmačiti vaše besede. Rada bi pokazala, kako pomemben je ta prostorski načrt, s tem, da bom pokazala dva dosjeja iz uh, Urada za koordinacijo na področju humanitarnih zadev. Na zemljevidu, ki ga imate pred sabo, je morje v. Uh, modri barvi. 60 odstotkov zahodnega brega eh, lahko vidite in nadzor, upravni nadzor je tukaj v rokah Izraela. Tam se nahaja tudi večina naravnih virov, med drugim tudi kmetijska zemlišča palestinci nimajo dostopa eh, do območja C, eh, pa tudi omejen dostop do območja A in B. Bistvenega pomena je to področje tudi za zunanjo trgovino. Vse te omejitve, kot lahko vidite na naslednji poslovnici, vključujejo področja, ki so določena za uh, bivanje tisti temnejši del so naselbine na zahodnem bregu. Na desni strani so naselbine, na levi strani pa naravni viri 30 odstotkov, spodaj pa vojaška območja. Vsa ta obmejena območja so bistvenega pomena za kratkoročni in dolgoročni razvoj okupiranih ozemelj. To je tudi bistvenega pomena za morebitno eh, palestinsko državo. Razen vzhodnega Jeruzalema se moramo zavedati dejstva, da je območje C tisto območje, kjer najdemo naselbene. Obstaja torej neposredna povezava z, eh, med območjem, ki je bilo določeno v sporozumu iz Osla za naselbine in območjem, eh, ki je pod nadzorom. Nažalost, eh, ta zemljevid ni najbolj, najbolje viden, ampak gre za nas, eh, naselbine, kjer bivajo ljudje in zemljišča, ki naj bi služila kmetijstvo. Na zemljevidu najde tudi modre kroge, tam potekajo um, tam eh, nadzorni organi uničujejo naselbine. In tam je prišlo do razseljevanja palestincev. Na naslednji prosojnici najdemo pregled uničenih zgradb in razseljenih ljudi v obdobju med 2009 in 2013. S temno barvo so označene uničene zgradbe, svetlo barvo pa razseljeni ljudje. Kot vidite, je uničeni zgradb vedno več. Številke oziroma podatki za leto 2013 eh, vključujejo zgor podatke do avgusta in vse to je na vzkrižju sporazumom iz Osla. To seveda ni nič novega. Prostorski načrt predstavlja veliki ziv. Načrtovanje humanitarne pomoči je prav tako veliki ziv in to ni nič novega ne za ta odbor, ne za evropske institucije. Imamo tudi poročilo iz leta 2011 na temo območja C in gradnje palestinske države v tem besedilu govorimo o povečanju humanitarne eh, pomoči za območje C. S tem bi se izboljšale razmere. Imamo tudi eh, politični dokument iz aprila 2013 o območju C. Pa tudi akcijski načrt za Zahodni breg. Evropska unija se strinja, da izraelski prostorski, prostorski načrt ni v skladu z mednarodnim pravom. Sedaj je treba izvesti eh, in eh, v ukrepe spremeniti to vrstne politične izjave. Zato smo se lotili analize prostorskega načrta. V našem poročilu smo ocenili pravne argumente, ki so jih uporabili izraelski organi. Ocenili smo tudi omejitve za palestinske skupnosti ter njihov razvoj. Obravnavali smo tudi razmerje med prostorskim načrtom in mehanizmom, ki se uporablja za humanitarno pomoč. V poročilu smo pripravili tudi več priporočil in sklepov za vse deležnike tudi Evropsko unijo in države članice Evropske unije. Kolegica, ki bo nadaljevala, pa bo eh, podrobne obravnavala eh, legalnost prostorskega načrta. Izvolite. Beseda je vaša, gospod Zakut, eh, ampak predlagam, da ne berete, tako bo lažje tolmačiti vaše besede. Hvala. Obstaja nasprotovanje med prostorskim načrtovanjem, ki je srednje in dogročne eh, narave in naravo humanitarnega prava na mednarodni ravni, ki določa Eh, obveznosti in pravice okupiranih sil v takšnih eh, razmerah. Je pa kratkoročne narave, začasne narave. Uničevanje eh, zgradb in struktur za humanitarno pomoč ter razseljevanje palestincev je intrinsično povezano z širitvijo naselbin če bi radi ocenili, kakšna je eh, konformnost razvojnega načrta, ki eh, ni v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, smo morali najprej ugotoviti, kakšno argumentacijo uporabljajo izraelski vojaški organi pri razvoju prostorskih načrtov. Uporabili smo mednarodni pravni okvir, ki eh, določa delovanje eh, v primeru okupacije. Analizirali smo zakonitost izraelskih institucij, politik in praks v zvezi z območjem C. Še vedno imamo isto težavo, berete, pravi gospod predsednica. V vsaki primeri okupacije je težava ta, da morajo upravni ukrepi ščititi lokalno prebivalstvo. Mednarodno pravo je oblikovano tako, da se ohrani status quo po okupaciji. S tem se prepreči aneksacija ozemlja z uporabo sile kar je prepovedano v skladu z mednarodnim pravom. V primeru okupacije pa obstajajo kaveati, obstajajo pravne možnosti, ki omogočajo uh, eh, umešavanje v takšen okvir. Ponavadi se takšni ukrepi dovolijo za uh, nadzor nad civilnim življenjem ali morda v nekaterih primerjih zaradi izpolnjevanja mednarodnega humanitarnega prava ter izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo, izhajajo iz mednarodnega prava. Ugotovili smo, da razvojni načrt eh, temelji na, vojaški, na vojaškem načrtu iz leta 1971 uporabljeni so zakonodajni akti, ki so obstajali pred okupacijo. Vidimo jordansko zakonodajo pred okupacijo. Sistem je bil sestavljen iz treh delov. Obrali so pristop od skoraj navzdol. Obstajajo sistem razvojnih svetov ter eh, lokalnih razvojnih odborov. Lokalni razvojni eh, odbori so bili tisti, ki so izdajali dovoljenja za gradnjo, za razvoj. Palestinci so v skladu s tem sistemom eh, imeli pravico do lasništva na vseh ravneh tega sistema, te hierarhije. Po okupaciji, okupaciji je izraelska vojska odpravila lokalne odbore in pa regionalne odbore. Ustvarila pa je približno 20, odvisno od leta, ki ga obravnaval, posebnih odborov, v katerem najdemo izraelske uh, prebivalce ter predstavnike vojske Te organe pa so ustvarili zato, da bi širili svoje naselbine v današnjem območju C. Palestinci so tako izgubili vse pravice do lastništva v celotnem sistemu razvoja. Prišli smo do naslednjega sklepa. Interferenca v lokalno zakonodajo ni v skladu z obveznostjo okupatorja, ki mora spoštovati lokalno zakonodajo. Pri tem ni prišlo do ene od izjem, ki sem jih omenil malce prej. Preprosto rečeno, je izraelska vojska dobila pravico do izvajanja praks in politik, ki so v nasprotju z načeli in duhom mednarodnega humanitarnega prava. V poročilo smo tako sklenili, da je razvojni načrt v območju C v nasprotju z mednarodnim pravom. Poročilo ugotavlja tudi, da pravne politike in prakse niso v skladu z mednarodnim pravom, prakse, ki jih eh, je uporabljal izraelski režim. Naj vam dam primer. Uničevanje bivalnih prostorov, med drugim tudi šol in pa hlevo. Te zgradbe so bile uničene in eh, šlo je za vojne zločine. Zaradi uničenja zgradb je prišlo do razseljevanja lokalnega prebivalstva povečalo se je tveganje za eh, razseljevanje silo. Tako je se je povečala potreba po humanitarni pomoči, ki jo financira tudi Evropa. Povečalo se je tveganje za vojsko, za eh, vojno. in vse skupaj je privedlo do razširjenja izraelskih naselbin. Prakse izraelskega razvojnega načrta so privedle do zavrnitve 94 odstotkov dovoljen za gradnjo palestincem. Samo en odstotek območja C je bil dodeljen palestinskemu razvoju. Leta 2010 je to pomenilo stroške v višini 4,05 milijarde dolarjev. Potencijalna dodana vrednost eh, odprave omejitev dejavnosti in eh, razvoja območja C je približno 3,4 milijarde dolarjev dolarjev oziroma 35 odstotkov BDP Palestine leta 2011. Šlo je za citat iz poročila. Izrael, izraelski nadzor na to okupacijo pomeni tudi, da so palestinci odvisni od humanitarne pomoči. V nekaterih primerjih je ta humanitarna pomoč bistvenega pomena včasih vojaške okupacije, ki je okupator tisti, ki mora skrbeti za blaginjo in varovanje lokalne skupnosti, okupirane skupnosti. Če tega okupator ne stori, mora omogočiti dostop tretjim stranem, ki pomagajo lokalnemu prebivalstvu. V praksi to pomeni naslednje. Humanitarni akteri so se soočali številnimi eh, težavami pri uporabi humanitarne pomoči. Razvoj infrastrukture, eh, prihajalo je do zaseganja humanitarne pomoči, do nadlegovanja humanitarnih delavcev. ponavadi je bil to tudi odgovor na eh, nezakonito unačevanje zgradb. Uničenih je bilo 246 eh, zgradb, ki so bile zgrajene s pomočjo donatorjev od leta 2011 naprej. Med letoma 2012 in 2013 je bilo eh, uničenih za 750 tisoč evrov zgrad oziroma humanitarne pomoči. Bodi si so bile te zgradbe uničene, bodi si je bil proces gradnje ustavljen. Te razmere oziroma ta pravni vakum je privedel do situacije, v kateri humanitarne agencije poskušajo eh, uravnotežiti svoje, svoje delovanje na strani humanitarne pomoči in na strani uh, razvoja dejavnosti eh, humanitarne pomoči, ki je lahko v nasprotju z mednarodnim pravom. ICRC se je pred kratkim odločil, da eh, preneha z izvajanjem humanitarnih dejavnosti zaradi eh, več razlogov zaseganja in nadlegovanja. Izraelska vojska še vedno nadaljuje z nezakonito dejavnostjo uničevanja zgradb zasebne lasnine palestincev. Niso pripravljeni odgovoriti na potrebe zaščitenega prebivalstva. Nezakonito je bilo prekinjeno tudi humanitarno delovanje v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom. Zakonodaja ne določa točnega formata koordinacije med tretjimi strankami in eh, okupatorjem. Vseeno pa lahko eh, iz različnih pogodb in konvencij eh, izbrskamo bistvo tega koordinacije. Postopek ordinacije mora biti razumen, učinkovit in nediskriminatoren. Bistvenega pomena je, da koordinacija poteka v dobri veri, tako da se olajša dobava pomoči tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Ko ocenjujemo trenutne ovire in težave, je jasno, da. Eh, mehanizmi za koordinacijo, ki jih uporablja izraelska vojska, ne izpolnjujejo teh kriterijev. Ravno nasprotno. Ugotavljamo, da obstaja več primerov, v katerih je njihov sistem deloval v nasprotju s temi kriteriji, ker je bil učinek ravno nasproten. Mehanizem, ki bi najprej prečil eh, uničevanje bivalnih prostorov v območju C je uporaba posebnih eh, delnih načrtov, master plans. Gre za strategije, v katere vlagajo predvsem države članice Evropske unije in Evropska unija sama. Na začetku se lahko zdi, da ti načrti v določeni meri ščitijo palestinsko prebivalstvo, da ščitijo njihove zgradbe pred uničenjem in tako dalje. Ampak dejanska posledica uporabe teh načrtov je naslednja. Zaradi eh, dejavnosti izraelskih oblasti prihaja do večjega tveganja za uničevanje bivalnih prostorov zunaj demarkacijskih eh, območij. Številne skupnosti se tako znajdejo v situaciji, ko priznavajo nezakonitost uh, stavb, zato ker drugače teh stavb ne bi mogli zgraditi. To pomeni, da se morajo te skupnosti pogajati z izraelsko vojsko oziroma izraelskim uh, režimom za povezavo eh, različnih sistemov, naprimer sanitarnih sistemov, z njihovi, njihovimi izraelskimi naselbinami. Zaradi razvoja in narave teh načrtov obstajajo zgolj trije rezidenčni svežni. V te načrte niso vključene šole in druge podobne zgradbe, obenem pa tukaj ni vključena niti potreba po razvoju in širitvi naselbi. Območje C zahodnega brega postaja tako vedno bolj razdrobljeno, kar pomeni, da ni teritorijalne kontinuitete med skupnostmi. To, kar bi morala biti strateška odločitev, da bi torej eh, ljudi rešili pred uničenjem njihovih zgrad, je končalo eh, kot še en mehanizem za izraelsko vojsko, ki lahko sproži še več razseljevanja. Obstaja potreba po novi oceni sodelovanja Evropske unije pri eh, dejavnosti humanitarne pomoči in pri razvoju eh, razvojnih načrtov. Tukaj ne sme priti do nasprotovanja v primerjavi z mednarodnim humanitarnim pravom. Smernice Evropske unije o spodbujanju Eh, izpolnjevanja mednarodnega humanitarnega, prav, humanitarnega prava so bile nadgrajene leta 2009 in te smernice so do, dober začetek, dobri temelji za prihodnost. Ampak sprejeti je treba konkretne ukrepe. Vzpostaviti moramo referenčne okvire, ki bodo omogočili podporo državam članicam, ki bodo lahko delovale v okviru delovanja Evropske unije, izpolnjevali bodo lahko obveznosti iz Ženevske konvencije. Eh, v skladu z obveznostmi in odgovornostjo, ki jo imajo kot tretje države. Poskušali smo zagotoviti tudi usklajenost eh, institucij Evropske unije z mednarodnimi obveznostmi. V teh smernicah predlagamo vzpostavitev preiskave ki se bo dotaknila eh, zakonitosti razvojnih načrtov v skladu z evropskim pravom. Gre tudi za vprašanje eh, nadzora, ocenjevanja in eh, spremanja konkretnih ukrepov. Parlament Evropske unije mora zagotoviti spoštovanje obveznosti, ki jih ima Izrael. Izrael mora prekiniti eh, z nezakonitimi dejavnostmi, zaščititi mora okupirane skupnosti. Pomoč, ki jo financira Evropska unija, mora biti pod nadzorom. Vladi Izraela je treba jasno povedati, da mora zaščititi eh, zemljo v okupiranih območjih, ki mora služiti eh, uporabi palestincev. Spoštovati je treba tudi eh, notranje direktive in eh, uredbe komisije. Hvala. Hvala lepa za predstavitev te pomembne študije. Sedaj pa dobijo besedo poslanci. Tajs Berman je prosil za besedo. Prosim. Thank you, chair. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa za to študijo. Na hitro sem vse skupaj preletel. To poročilo Diakonije. In vedno gre za iste zapletene stvari. S temi vprašanji se ukvarjamo že leta v parlamentu. Bili smo v Palestini, bili smo na Zahodnem bregu, v Gazi in vedno vidimo okupacijsko silo, ki ne spoštuje mednarodnih obvez. Vedno vidimo palestince, ki jih dušijo gospodarsko, družbeno, kulturno. Obup raste, mladi imigrirajo iščejo boljšo prihodnost. Vidimo tudi kmete, ki nimajo dostopa do svojih zemljišč. Vidimo uničevanje vodnjakov. Naselbine rastejo in rastejo in palestinske države pravzaprav ni. Možnost preživetja palestinske države je zelo vprašljiva. Pod temi pogoji eh, ta zemljevid palestinske zgleda kot eh, otrok z ošpicami. To torej ne pomaga kaj naj storimo, naj si še vedno trudimo za rešitev dveh držav, ali bi morda bilo v teh razmerah boljše se odreči tej zamisli. Ker ti Izraelci mislim, da se ne bodo kar tako odrekli svojim nasrbinam, pa tudi palestinska država, ki bi bila zmožna preživetja, ni ravno na vidiku. Zato torej, bi bila boljša rešitev ene države, ko bi zagotovili enake pravice za vse morda je to boljša rešitev. Preveč utopično je v tem trenutku pričakovati kaj drugega, kaj pa menite vi? Merci, de... Najlepša hvala, gospod Kajzer, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se obima govornikoma za to študijo. Gre za še eno študijo, ki kaže, dokoliko kršitev mednarodnega prava prihaja na terenu samem, na kraju samem. Ponovno se je pokazalo, kakšne učinke eh, ima odločitev Evropske unije, da ne pritiska na Izrael. Tako ne bo prišlo do nobenega napredka kaj naj storimo. Pogajanja potekajo, kmalo bodo prišla do konca in večina ljudi je skeptičnih glede rezultatov. Sama pogajanja bom komentirala, saj še vedno potekajo. Vseeno pa lahko razmislimo o tem, kaj se bo zgodilo, če pogajanja niso bila oziroma ne bodo uspešna. Morda je to zadnja možnost za rešitev dveh držav. Ampak, ko berem mnenja pravnikov okoli mene, se mi zdi, da je ena od možnih posledic neuspeha teh pogajanj naslednja za mednarodno skupnost bo to pomenilo. da bo morala še naprej pomagati a, Palestini pri preživetju. Ampak tako ne bomo mogli dolgo nadaljevati. A, ne, mo, ne bomo mogli v nedopt vlagati v eh, Palestino, Sirijo in v druge države. Gre namreč za ogromne zneske in tudi posledice na kraju samem bodo velike. Morda bo prišlo tudi do novega nasilja. Paradoksalno je to ena od možnosti. Druga možnost, o kateri je prav tako govora, je naslednja. Če pride do neuspeha pogajanj, bomo ponovno začeli govoriti o rešitvi ene države. Ampak številni pravijo, da bo to država, v kateri bodo imeli vsi palestinci in vsi izraelci enake pravice. V eni državi naj bi imeli vsi enake pravice, ampak glede na to, kakšne so razmere, glede na to, kaj se dogaja, ko naprimer obiščemo to državo, je to morda še bolj utopično kot rešitev dveh držav. Že uh, arabsko prebivalstvo znotraj meja iz leta 1967 nima istih pravic. S tem ne bomo prišli nikamor, nima smisla govoriti o rešitvi ene države, če pa imamo v glavi enake pravice za vse. Vi, ki ste vse to analizirali, kakšno je vaše mnenje, kako iziti iz eh, tega statusa quo? Morda bi morali bolj pritisniti na Izrael, uporabiti trgovske instrumente ali pa pustimo palestince eh, brez pomoči, eh, doživimo tretjo intifado in eh, posledice bodo katastrofalne. Že druga intifada je bila zelo nasilna. Tretja bo morda še bolj. Kakšno je vaše mnenje? Ugotovitve je prav, ampak kakšne so vaše napovedi? Pravite, da je odločitev na strani politikov, ampak zato bi radi informacije. Hvala. Yes, thank you very much. Coming from the, the Hvala lepa. Prihajam z delegacije za odnose s Palestino. Hvala lepa za povabilo, da sem lahko prišla. Hvala za predstavitev študije. Bila sem na tem področju z nekaterimi izmed vami in lahko rečem, da se lahko strinjam s tem, da bi zadržali naša sredstva da ko vedno znova slišimo, da samo plačujemo, nimamo pač vpliva, da se s tem lahko strinjamo. Ko vidimo, kaj se dogaja v gazi, da nihče ne more noter ali ven, zdi se, da, to, da se tega Izraela ne tiče. Ljudje pač trpijo, dramatično, mi pa samo gledamo. To ni v skladu z našimi vrednotami, če tudi bi to ne bilo v skladu z mednarodnimi obvezami, po mojem mnenju. Torej, to ne more biti rešitev potem, kar se dogaja v Gazi. Nekaj pripomp. V resoluciji palestinske delegacije smo pozvali EU in države članice, da naj zahtevajo povrečilo sredstev. Če se vidi, da se kaj ne odvija tako, kot bi se moralo. Potem bi pač morali zahtevati poročilo sredstev. Potem bi imeli veliko sredstev, ki bi jih lahko uporabili za veliko zadev, to je denar davkoplačevalcev. In mislim, da bi potem tudi odbor za razvoj lahko odigral svojo vlogo. Mislim, da smo imeli delegacijo leta 2007 našega odbora in videli smo, kako se porabljajo naše sredstva namesto da bi imeli dajali razvojno pomoč, se nudi človekoljubna pomoč. Razvojne pomoči sploh ni možno nuditi v teh razmerah. Mislim, da bi torej ta odbor se lahko resnično osredotočil na učinkovitost uporabe sredstev, da ne bo prihajalo do kršitev pravil, ki jih imamo v Evropski uniji. In Izrael mora odgovarjati, da ne bo sredstva uporabljajo na neustrezen način. Potem pa še nekaj. Ni formalno stališče parlamenta, da se odrečemo žal. Imamo razmere ene države, po mojem mnenju, to ni prava rešitev, to bo katastrofa, morda čez nekaj desetletij in sedaj to ni prava rešitev. In če vzamete načrt Šarona, imamo nekaj močnih nasebin prvo območje. Tako si želi, da bi potem to zraslo na neko državo. To je njegov načrt. In mislim, da tega ne smemo podpreti. Ako bi rekel, da bo to konec Izraela. Malo izmed nas si tega želi in mislim, da moramo to tudi formulirati. Lahko pa v tem odboru še bolj pritisnemo na sporozume o partnerstvu. Kajti kršitev 12. člena, mislim, da je to človekovih pravic v tem sporozumu, je pomembna, potem pa bi seveda še počakali, če pogajanja propadejo, potem bomo zagotovo vedeli, da bo Palestina šla pred združene narode in bo zahtevala članstvo v vseh agencijah, v Združenih narodih in bodo odšli tudi na sodišče. Tam pa bi lahko pomagali, če bi se Izrael znašel pred mednarodnim sodiščem. Torej, zanima me, kaj vi menite, da bi uporabili ta pravna sredstva, ki, jih, ki, jih, ki sem jih imenovala, navedla, da bi se torej civilna družba določala tem, mi bi morali uporabljati ta sredstva in potrebujemo vaše dobro delo. In še dodatno vprašanje, kako se Izrael odzva na vaše študije? Najlepša hvala. Sedaj pa bom še sama postavila eno ali dve vprašanje. Tudi sama sem sodelovala v delegaciji, ki je obiskala Palestino in Gazo. Šokiran je človek, ko vidi, ukrepe, ki so tam sprejeti, ki ne dovoljujejo palestinskemu prebivalstvu, da bi normalno živelo. Jasno je, da eh, oblasti uporabljajo razvojne načrte za to, da kršijo pravice prebivalcev desetletja že nudimo nujno humanitarno pomoč. Polovico humanitarne pomoči prav Gazi in Palestini. In to, to je približno eh, pol milijarde evrov letno. V luči vsega tega me zanima naslednje. A se vam ne zdi, da ukrepi, naprimer bojkotiranje proizvodov in podobno, a mislite, da bodo ti ukrepi učinkoviti? Videla sem napovedi IQ-da in drugih organizacij. Gre za ukrepe v višini 4 milijard evrov dolarjev letno. Kaj pa izjave Kerja, ki pravi, da bodo tudi ZDA, če ne bo prišlo do sporazuma, pripravile takšne ukrepe za bojkot, za embargo. A menite, da bi lahko takšni ukrepi rešili ta izziv, ta gordijski vozel, ki ga ne smemo več dovoljevati. Sedaj pa gospa Lora Fel Felavolita iz Evropske komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, diakoni, za to predsedo študije. Hvala lepa za poročilo, ki podaja zelo podrobno analizo sistema načrtovanja protovskega razvoja na Zahodnem bregu vemo, da je to seveda pomembno tudi za razvoj palestinske države. V tem trenutku je cilj vašega sodelovanja s Palestino, da bi ustvarili podlago za prihodno palestinsko državo. Dokler torej je rešitev dveh držav še vedno izvedljiva, je to cilj našega sodelovanja. Pomen območja C za razvoj palestinske države je bistven in to izhaja tudi iz sklepov Gajerka, sporočila Svetovne banke, ki ste ga omenili in zato je Evropska komisija začela specifičnimi programi razvoja območja C, lani 7 milijonov evrov smo namenili in vemo, da je pristop Evropske unije, kar se razvoja območja C tiče, bil predmet kritik. Zakaj? Zato, ker se zdi, da Evropska unija je potrjuje nezakonit sistem, ki ga Izrael izvaja v moč oce. Vendar pa to ni res. To je pristop, to je naš veliki načrt. Vemo, da to ni idealen odgovor, vendar pa menili smo, da je to najboljša možnost v tem trenutku. In imamo tudi dobre razloge, zakaj se je EU odločila za to, da sprejme tak pristop. ko si ne želimo konflikta z izraelskimi oblastmi na okupiranih ozemljih. Kakšni so razlogi? Najprej. To je odziv na zahtevo palestinskih oblasti in eden razvojnih, eno razvojnih načel je, da želimo podati odgovornost lokalnim organom. Tega so si želeli, torej ne direktne konfrontacije z izraelskimi oblastmi na zasedenih ozemljih. Drugi razlog pa je tudi ta, da je eden ciljev razvojnega programa na območju C, ki predideva pomoč in podporo lokalnim skupnostim, to so večinoma živinorejci, pri razvoju tega vseobsegajočega načrta ki bi ga potem posredovali izraelski civilni oblasti. V potrditev eden glavnih ciljev je torej, da jim pomagamo pri samo odločanju, da bodo seveda sami odgovorni za ta postopek in skušali upravljati s temi zadevami. Vemo pa, da je izraelski sistem nezakonit. Cilj je torej, da pomagamo lokalnim svetom in načrti, ki so potem podvrženi potrditvi izraelskih oblasti. Tukaj ne čakamo na eksplicitno potrditev, temveč smo se dogovorili in to z državami članicami in tudi mi drugimi mednarodnimi organizacijami, donatorsko skupnostjo, ki deluje na palestinskih zemljih, dogovorimo se, da bomo imeli rok, določeno obdobje, znotraj katerega, če Izrael ne bo eksplicitno zavrnil načrtov, sledi potrditev. Se to ima za potrditev. To je bil torej kompromis, da ne bi popolnoma sprejeli izraelskih dovoljen na tem območju. Potem imamo še nekatere načrte na najbolj občutljivih področjih, ki pa niti niso dani v odločanje izraelskim civilnim oblastem. V tem trenutku mislim, da imamo 90 takih načrtov, ki se izvajajo 14 izmed teh je takih, da se je 18 mesečni rok še končal, tako da se bo gradnja verjetno začela še letos. Ta pristop, ki predvideva tudi pogajanja s kogatom, pa seveda zajema tudi vprašanje rušenja, kajti vemo, da mora EU biti odgovoren svojim državljanom, kar se rušenja hiš tiče, ki so bile zgrajene sredstva, sredstvi Evropske unije. Eden od razlogov, zakaj smo to storili, je, da tako jamčimo, ne seveda sto odstotno, ampak vsaj do določene mere, da teh zgradb izraelske oblasti ne bodo porušile. Zahvaljujemo se diakoniji za analizo. Odločitev, da torej imamo pristop vse, vsegajočega načrta, pa je bila v dogovoru z veliko državami članicami in donatorsko skupnostjo kot najboljša rešitev za interese lokalnega prebivalstva na območju C. Hvala lepa. Merci. Hvala. Sedaj pa bom besedo predala obema govornikoma vsak dobi po pet minut, tako da lahko odgovorite na vprašanje in komentarje. Um, Hvala lepa. Skušal bom odgovoriti na kar se da veliko vprašanj v petih minutah, to bo nekoliko težavno. Naj začnem z enim od vprašanj, ki je bilo zastavljeno dvakrat rešitev ene države, dveh držav. Z našega vidika, kot mednarodne humanitarne organizacije, želimo politično razpravo nekoliko dvigniti na višjo raven, ne glede na pogajanje, na rezultat pogajanj, želimo spomniti odbor na to, da obstajajo določene obveze okupacijskih sil, ne glede na rezultat. Ne glede na to, kakšna je rezolucija, kar se političnih kompromisov tiče in tako dalje. Obstajajo določene pravice zaščitenega prebivalstva kot okupiranega prebivalstva. To je lahko z rezolucijami, rezolucijami varnostnega sveta ali z drugih dokumentov. To bodo pravice, ki bodo vedno na voljo, voljo zaščitenemu prebivalstvu. določene zadeve so pač prepovedane zaradi zgodovinskih razvojev, ki so se dogajali v Evropi na začetku prejšnjega stoletja. Kar se tiče pritiska, EU in države članice imajo določene obveze kot tretje države. Države članice Evropske unije imajo odgovornost, da zaščitijo in zagotovijo izvajanje obvez mednarodnega humanitarnega prava. To so obveze, ki izhajajo iz pogodb. To niso kompromisi, naj se gre za Izrael, Sudan, Afganistan, razmere so univerzalne. Kar se tiče mednarodnega kazenskega sodišča, spodbujamo vse strani, da ratificirajo ta statut mislimo, da ima to pozitivno dodano vrednost na poti k miru, to bo znatno zmanjšalo humanitarne zločine in vojne zločine. Sedaj pa še vprašanja, ki so bila zastavljena proti koncu strani komisije. Vse obsegajoče načrti so torej bili podani v izvajanje na zahtevo pelo. Ampak pa, ne glede na to, kakšna je bila zahteva ali bi bila zahteva, če se odzemajo pravice zaščitenega prebivalstva, kot se to zagotavlja v Ženevski konvenciji, potem te zahteve niso veljavne. Težava o 84 načrtih gradni je, da je vse skupaj odvisno od strateških pojmov da bi potem zniževali število rušenj. In potem imamo še druge kriterije, če izraelski organi tega ne potrdijo in potem bi komisija s partnerji izvedla te gradnje. Rezultat pa je bil enak, torej rušenje teh hiš. Kar se tiče odgovornosti inštitucije Evropske unije in odgovornosti Evropskega parlamenta, pa moramo najprej zagotoviti, da so obveze in zakonodaje Evropske unije taki, da se jih spoštuje. Komisija mora zahtevati in zagotoviti jamstva, da se kršite ne bodo ponavljale in ima pravico zahtevati očkodnine, da bi zagotovila, da se take dejanja ne ponavljajo. To bi lahko bil začetek. Potem pa obstaja težava kar se tiče operativne politike. Parlament in druge evropske institucije so se že pogovarjali o racionalizaciji humanitarne pomoči kot univerzalni politiki, pravi univerzalne politike po vsem svetu. Vendar pa nismo še videli pravih rezultatov. In zato je torej Izrael se skupaj uspel delegirati. in se da dobiva subvencije. Če pa bi Izrael bil odgovoren od samega začetka, potem ne bi bilo potrebno odgovarjati na ta vprašanja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospa, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa za vsa zelo zanimiva vprašanja, kar se humanitarnega prava tiče, naj povem, da je to neutralno to je enako za vse strani v vseh konfliktih in je pač orodje, kot je vsako drugo pravno orodje in to se lahko uporablja. pri različnih projektih in vseh odnosih Evropske unije z drugimi državami, tudi z Izraelom. Kot sem že omenila. Mislim, da seveda moramo ugotoviti, kako se izvaja načrt prostorskega razvoja na Zahodnem bregu. In to je potrebno, o tem se je potrebno pogovoriti z vsemi zainteresiranimi stranmi. Kar se tiče zahtevko povračanja sredstev, pa. Seveda Evropska unija to lahko zahteva, če prihaja do kršitev. To sem želel omeniti. Euh, euh, Najlepša hvala obima sogovornikoma. Slišali smo, kakšne so kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Gospod Kajzer, izvolite. Zinom, če gospa predsednica. Zdi se mi, da na vaše vprašanje ni odgovoril nihče. Postavili ste razumno vprašanje v zvezi s pritiskom, v zvezi s bojkotom, morbitnim prhajdom in diskriminacijo. Prav imate, danes se zdi, da civilna družba pritiska na ta prostor. Mi, politiki, pa bi morali ugotoviti, da imamo tudi druge instrumente na voljo. Instrumente, s katerimi lahko zagotovimo spoštovanje človekovih pravic. Res je danes. Eh, govorimo naprimer o bankah, ki delujejo na okupiranih območjih, govorimo o Nemčiji in tako, tako dalje, o podjetjih, ki tam delujejo, o proizvodih, o označevanju teh proizvodov. In zdi se mi, da je glavna želja izraelskih oblasti ta, da se to gibanje, gibanje civilne družbe, ki pritiska na banke, podjetja in tako dalje, ne postane eh, pravo orožje v roki civilne družbe. Nikoli nismo govorili o tem, zato ponavljam eh, vprašanje, ki ste ga zastavili. Imamo, zato da izkoriščamo svojo mehko moč, tudi druga orodja, ne zgolj ta, o katerih nenehno govorimo. Države uporabljajo sredstva, ki jih morajo uporabljati, eh, zato da spoštujejo sporazume in pogodbe, ki so jih podpisale, ampak dotaknili smo se zelo zanimivih orodij in instrumentov na ravni civilne družbe. Najlepša hvala. Sedaj pa osma točka na dnevnem redu. financiranje za razvoj. Študija, ki smo jo prav tako naročili, je študija, ki jo bo predstavil gospod Griffiths. Julija 2013 je komisija pripravila sporočilo na temo on kraj leta 2015 v smeri eh, globalnega integriranega eh, pristopa na področju boja proti revščini in revščini. Eh, izvajanju trajnostnega razvoja. Gre za zelo pomembno področje. Na mednarodni ravna, ravni poteka več ukrepov v tej smeri. Imamo tudi organizacije, naprimer panel na visoki ravni Združenih narodov, eh, ki govori o delu po letu 2015. Imamo tudi delovno skupino znotraj OZN, ki govori o trajnostnem razvoju. komisija v sporočilu govori o različnih finančnih virih, ki so na voljo, tako javni kot tudi eh, zasebni, mednarodni, nacionalni, eh, imamo eh, davke, darila, zasebne investicije, donacije in tako dalje. S tem lahko povečamo finančna sredstva in jih uporabimo učinkovito in smotrno. Študija, ki jo je naročil naš odbor, se tiče vsebine sporočila komisije. Študija ocenjuje delo OZN in Evropske unije na tem področju. Gospod Griffith, z velikim veseljem vam bomo eh, prisluhnili, ko boste pripravili in predstavili glavne sklepe študije. Po vam, po vaši predstavitvi pa bomo prisluhnili eh, tudi drugim predstavnikom, predstavnikom eh, Concorda in eh, OECD. Izvolite, deset minut imate. Najlepša hvala. Še enkrat se zahvaljujem priložnosti, da predstavim študijo in Zahvaljujem se tudi za priložnost, da pripravimo samo študijo. Več kot 30 eh, finančnih strokovnjakov se je izmenjalo strokovna mnenja in tako smo lahko izrisali tudi ključne točke. V teh nekaj minutah, ki so mi na voljo, bi rad predstavil naslednje. Najprej želim podati pregled nekaterih eh, virov financiranja za razvoj. Izpostavil bi štiri ključne točke. Potem Omenil bi vlogo zasebnih in javnih naložb, ko gre za financiranje za razvoj. In na to tretjič bi kot vzvod izpostavil zasebne naložbe, ki so lahko problematične. Predstavim bom razloge, zakaj. Potem pa bom omenil še vlogo Evropske unije v območju v času do leta 2015 in eh, vidik podpore zasebnim naložbam. Menimo, da bi bilo najbolje, če bi se osredotočili na javne naložbe in spremenili tudi politike Evropske unije na področju financiranja. To so torej štiri cilje, ki jih želim predstaviti. Najprej glede težav pri financiranju in štiri dejstev, ki smo jih omenili. Prvič, nacionalni veri so tisti, ki so prevladojoči, ko gre za financiranje razvoja v državah v razvoju. Torej, približno eno tretjino financiranja predstavljajo nacionalna sredstva v državah v razvoju. To je veliko večji znesek, kot vsa zbrana pomoč iz tujine. To je še vedno največji kos pomoči, ki je na voljo za države v razvoju gre pa za zelo nizek znesek glede na število prebivalcev. 3 milijarde ljudi živi na območju, kjer je eh, letni izdatek eh, približno 100 tisoč dolarjev na leto, torej manj kot 3 dolarje na prebivalca. Tako da, čeprav je javno financiranje glavni ver, predstavlja dokaj majhen znesek. In drugi pomemben element je ta, da če si pogledamo izdatke, ugotovimo, da so izdav, izdatki za poročila mm, v letu 2013 bili 15 milijard dolarjev. Potem, kar se tiče tujih naložb, gre za 420 milijard evrov in nezakoniti finančni tokovi, torej nezakonita sredstva, znašajo 620 milijard. To pomeni, da mm, se za zneski, ki odtekajo iz te pomoči, predstavljajo zelo veliko vrednost. In tretji element, ki ga moramo pogledati, so tuje naložbe. Dejal sem že, da se mm, dobički veliko krat preusmerijo Od vseh eh, naložb je 60 odstotkov ponovno investiranih eh, prihodkov. 60 odstotkov neposrednih tujih naložb eh, se torej kot prihoden dobi v sami tretji državi in se potem ponovno investira. Tako da pri investicijah pravzaprav ne gre toliko za denar, ki bi prihajal od zunaj, gre za kakovost, tako gre za mm, zaslužke v državi in treba je pogledati tudi, kakšni so koristi te pomoči. Poleg tega je za najrevnejše države vidik naložb zelo pomemben. Približno 50 odstotkov je torej pomoči se nameni za razvoj najbolj revnih držav. To so torej glavna dejstva, ki smo jih ugotovili po pregledu verov financiranja. Drugi del študije se nanaša na različne oblike javnega ali pa zasebnega financiranja. Ko imamo v mislih eh, zasebno naložbe, gre tu za naložbe z namenom ustvarjanja dobička. Najprej je treba upoštevati, da, jav, da imajo javne naložbe zelo pomembno ulogo pri zagotavljanju javnih storitev. Tu gre za zagotavljanje financiranja za mm, nujne storitve, predvsem za najbolj revne skupnosti. Tu gre tudi za podporo pri odzivanju na izredne zamere, razmere. Tako da so javne naložbe še kako potrebne. Prav tako so javne naložbe manj raznolike, manj eh, volatilne, kakor zasebne naložbe in so veliko bolj stabilne, ko se naprimer odzivamo na izredne razmere. Tu gre torej bodi si za državno pomoč ali pa pomoč prek drugih virov, ki je usmerjena v najbolj marginalizirane revne skupine. To je torej pomemben vidik pomoči, na katerega ne smemo pozabiti. Tudi zasebne naložbe so zelo pomembne, vendar imajo svoje menitve. Naprimer, tuje naložbe veliko prispevajo k mm, dobičku dr držav v razvoju, predvsem tistih najrevnejših. Predvsem so te naložbe usmerjene v mala in srednje velika podjetja, torej spodbojajo gospodarstvo v najbolj revnih državah. In imajo večji učinek oziroma zelo pomemben učinek spoh v tistih državah, kjer eh, javna razvojna pomoč eh, ne doseže toliko tistih najbolj revnih in marginaliziranih skupin. Tako da zasebne naložbe imajo poseben multiplikacijski učinek. Potem tretji vidik študije se onaša, nanaša na vzvod, ki ga lahko ima zasebne naložbe. Tu se nanašamo na sporočilo komisije in na povdarek na tem področju je zelo jasen. V dokumentu se izpostavlja vloga tega, da naj bi zasebne naložbe uporabili kot dopolnilne naložbe. Tako da rezultati, ki smo jih zbrali, so nekoliko zaskrbljujoči, kajti podatki kažejo, da to morda ni najboljša ideja. Prek takšnih naložb namreč težko dosežemo male in srednje velika podjetja. Prav tako je nedokazano ali prihaja do želenih pozitivnih ukrepov. Dokazi kažejo, da gre pravzaprav za nadomeščanje zasebnih naložb, um, do katerih bi tako ali tako prišlo. Potem imamo različne kombinirane instrumente, naprimer gre za instrumente, ki jih je razvila Evropska komisija. In um, pri teh niso udeležene same države v razvoju. Pri pomoči smo že izpostavili pomembnost lastništva nad razvojnim programom. In v tem kontekstu smo že nekoliko razrešili vprašanje tega, kako zagotoviti nadzor nad samim razvojem oziroma samo razvojno pomočjo. Treba je upoštevati tudi zagotavljanje transparentnosti pri porabi iz sredstev, tako da bi se izognili nekaterim tveganjem v državah v razvoju. Tako da, ko gre za zasebne ložbe, se pojavljajo določene težave in v študiji izpostavljamo, da je to povezano z dejstvom da zasebne naložbe niso morda najboljši način za podporo najbolj revnim državam sveta, ki najbolj potrebujejo tradicionalne javne naložbe. In še četrti element, ki sem ga želel izpostaviti, je alternativni razmislek, torej dva drugačna načina, na katere bi lahko nekoliko bolje oblikovali samo razpravo, kako bi lahko spodbudili boljše, bolj kakovostne zasebne naložbe v tretjih državah. Najprej bi lahko izboljšali zagotavljanje javnih naložb tako da je treba vlagati v infrastrukturo, v zdravje, v sanitetno infrastrukturo v šole. Treba je torej zagotoviti, da javne naložbe dosežejo širše prebivalstvo. Ko govorimo o uporabi javnih naložb, jih lahko uporabimo torej kot vzvod za zagotavljanje tudi zasebnih naložb in tu se je treba sredotočiti na nacionalno raven. V Evropi, na primer, vemo, da če je v gospodarstvu preveč kreditov ali pa premalo. To pomeni tudi element, ki ga je treba upoštevati pri razmisleku o uporabi nadaljih naložb. Tako da tu unvajamo čisto tradicionalne elemente, ki naj bi jih upoštevali pri zagotavljanju javnih naložb po tretjih državah. Drugi pristop, ki ga izpostavlja naša študija, pa je, da v Evropi sprejemamo zelo pomembne odločitve, ki vplivajo na zasebne naložbe, tako nacionalne zasebne naložbe, kot tuje zasebne naložbe v države v razvoju. To so politike izogibanja davkom, politike odgovornega financiranja politike, ki se oblikujejo v Evropski uniji in imajo pomemben vpliv v širšem kontekstu. Kot vem, bo Evropski parlament v prihodnjem tednu glasoval o instrumentu, ki se bojuje proti pranju denarja in ravno to ponazarja, kako ključen element so politike Evropske unije. Torej, kako pomembno je izpostavljati vidike izogibanja pranju denarja in dačnim utajem. Zagotavljanjem transparentnosti bi torej lahko dosegli večji učinek, kakor eh, če bi popolnoma spremenili svoje politike. Če zaključim, tako javne kot zasebne naložbe so zelo pomembne, še naprej bodo igrale ključno vlogo, predlagam pa, da se usredotočamo v spremembah politik predvsem na javne naložbe. Tu bi lahko zelo spremenili koherentnost evropskih politik. Hvala. Najlepša hvala, gospod Griffiths, da ste z nami delili to mnenje. Pokazali ste, da zelo dobro podate to področje in da z nami lahko tudi ustrezno komunicirate. Najlepša hvala za predstavitev. Sedaj pa dajem besedo gospe Julie Ben, ki predstavlja OECD in odbor TAK. Lepo zdrav. Prosili ste, torej, da spregovorimo delo OECD-ja, torej skupine DAC, ki se nanaša na financiranje ukraj leta 2015. Odbor za razvojno pomoč OECD je poznan po svojih statistikah, ki se nanašajo na uradno razvojno pomoč za države v razvoju. Prizadeva si, da bi spremljal. Uh, stanje na področju pomoči, predvsem eh, cilj, ki si ga je zastavila Evropska unija, ni čtela 27 odstotka sredstev za tretje države. Torej gre za pomoč, ki naj bi jo Evropska unija zagotovila tretjim državam vsako leto. OECD je izpostavil številne kritike, med drugim to, da je politika veliko preširoka, da naprimer države donatorke ne zagotavljajo razmerjanje po pomoči državam, ki prejemajo pomoč. Prav tako se zastavlja vprašanje, kot koncesij. Nekatere kritike, ki smo jih slišali, pa govorijo tudi o tem, da je sistem preveč restriktiven. Trenutno gre za sistem, ki se nanaša na same tokove, transakcijske tokove. To je eden, ena izmed pobud, prek katerih bi lahko uporabili tudi tržne instrumente za zagotavljanje dodatnega financiranja, ko je to potrebno. Potem, kar se tiče pomoči, ki ni uradna razvojna pomoč. Tu gre za sredstva, ki so registrirana kot neuradna razvojna pomoč, vedno pa se jih beleži kot neta uradna razvojna pomoč zaradi dohodkov, ki jih ustvarijo. Poleg tega se upoštevam tudi inherentno dodatno tveganje, ki ga ima takšna neuradna razvojna pomoč. V statistiki DAKA trenutno ne beležimo jasno takšnih eh, transakcijskih tokov, ker jih je težko beležiti, tako da jih eh, ne moramo vključiti v sistem, ki se osredotoča na dejanske finančne tokove, ki ga drugače upravlja OECD. Na sestanku visokih predstavnikov, med drugim ministrov za mm, razvojno politiko in vodji pol agencij, je bila sklenjena podbuda, da bi preverili, kakšna so skupna sredstva za razvojno pomoč, pre kateri bi torej zaobjeli nekatere mehanizme, ki so danes na voljo, pa jih je težko zaobjeti v okviru statistik za beleženje uradne razvojne pomoči. Ko je bil sprejet ta mandat, smo začeli razmišljati tudi o tem, kako bi bolje odrazili vlogo vlagateljev in zagotovilo za prejem pomoči za samega upravičenca. Ugotovili smo, da slednja dva elementa namreč eh, nujno nista enaka. Poleg tega se nas, naš mandat osredotoča tudi na potrebo po izboljšanju mehanizma za zagotavljanje uradne razvojne poči, naprimer eh, glede beleženja dolgov v našem sistemu. Naša naloga je torej dokaj obsežna. OECD je že začel delati na teh področjih, opravili smo že kar nekaj analiz in jih predstavili našim zainteresiranim stranem ter odgovorili smo tudi na njihove pomislike. Predlagali smo možne spremembe za statistični okvir po letu 2015. To naj bi pripravili do konca leta. V našem delu želimo biti čim bolj vključujoči, posvetujemo se z drugimi deležnikimi, ne samo s tistimi, s katerimi imamo redno stik v Parizu na sedežu odbora za razvojno pomoč v OECD. Tako da se zahvaljujem tudi za priložnost, da spregovorimo v Evropskem parlamentu. Zelo težko je torej povzeti naša dela v sedmih minutah, ampak prebrala sem dokument, ki je bil razdeljen kot um, študija, kot priprava na današnjo razpravo. Naj izpostavim le dejstvo, da statistični sistem poročanja, ki ga torej ima na razpolago OECD, lahko uporabljamo za zbiranje informacij o schemah javnega sektorja, bolj disi, da gre za lastniške instrumente ali pa kombinirane instrumente. Uh, ali pa za instrumente, ki prihajajo iz zasebnega sektorja. Okolikor je vključen tudi zasebni sektor, imamo na voljo informacije glede zasebnih eh, sredstev, zasebnih naložb. Tudi avtori poročila bi se verjetno strinjali z menoj, da je na voljo premalo podatkov za mm, vlade in strokovnjake, da bi pregledali, kakšni so različni tipi finančnih tokov za tretje države. Zelo dobro smo seznanjeni z uradno razvojno pomočjo, podatkov v tej pomoči je zelo veliko. Malo pa vemo, naprimer, o posrednih, neposrednih, posrednih naložbah, kajti kakršnekoli podatke o takšni pomoči, pomoči so običajno strogo zaupni. Eden izmed ciljev dela OECD je razširanje informacij in usklajevanje, kadar je to promem, potrebno. Torej, gre tudi za usklajevanje glede neuradne razvojne pomoči. Sistem za sledenje takšnim sredstvom bi lahko pomagal številnim institucijam in donatorjem. Organizacije so nam namreč že dejale, da ne morejo uporabljati naprimer jamstev ali pa lastniških naložb zaradi tega, ker nekaterih instrumentov trenutno ne obravnavamo kot uradne razvojne pomoči. Takšni instrumenti po meni OECD lahko predstavljajo primerne naložbe za nekatere tretje države in bi jih lahko uporabljali, vendar bi morali natačno spremljati tako dotok kot odtok takšnih sredstev v posamezne države. Tako da razmišljamo, ali bi lahko uvedli nov ukrep, torej um, celokupno um, neuradno razvojno pomoč tretjim državam, ki bi jo lahko torej spremljali, tako kot trenutno spremljamo instrumente uradne razvojne pomoči. Menimo torej, da če bi uporabili več instrumentov za spodbujanje zasebnih uh, naložb za razvoj, bi lahko zagotovili še več sredstev za državam z najnižjimi prihodki. Veliko tehničnega dela smo na tem področju upravili v preteklih šestih mesecih in šele sedaj se pravzaprav začnejo prave politične razprave. Zaradi tega se veselimo mm, mnen različnih zainteresiranih strani, radi bi slišali poglede parlamenta in civilne združbe, tako da se veselim današnje razprave o tej temi. Če imate morda konkretna vprašanja glede dela, ki ga upravljamo v okviru OECD na tem področju, vas seveda pozivam, da na, z nami stopite v neposredni stik. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam gospe Žin Saldana, predstavnici Concorda za pet minut. Ampak še preden vam predam besedo, bi rada pozdravila prijatelje in prijateljice Izabele Udin. Za nas je zelo pomembno, da povdarimo njeno ulogo, ki je prispevala k razvoju trajnostnega ribolova. Dobrodošli. Gospod Saldana, izvolite, beseda je vaša. Thank you, Madam Chair. On behalf of the Concord Finance Najlepša hvala, predsedujoča, v imenu delovne skupine za financiranje v okviru Concorda. Naj pozdravim poročilo, ki ga je pravkar predstavila Jesse Griffith. In hvala, da je odbor pozval eh, gospod Griffith in njene kolege, da pripravijo omenjeno poročilo. Naj se odzovem samo na zadnje pripombe, mm, ki smo jih slišali. Gre torej za to, da nimamo enotnega političnega načrta glede neuradnega financiranja in da smo zelo zaskrbljeni nad eh, trenutnimi razpravami, predvsem na mednarodni ravni. Gre za mm, razpravo, ki jo spodbujo EU, torej da bi uporabili zasebne naložbe kot glavno pobudo za zagotavljanje potrebnega financiranja. Jesse je navedel, v nekatere elemente, ki se uporabljajo v okviru koncepta blendinga v Evropski uniji. Za odbor za razvoj izpostavlja predvsem nepreglednost takšnih praks v Evropski uniji. Parlamentarni nadzor ni zagotovljen in strinjam se, da je treba zagotoviti večji pregled nad uporabo zasebnega denarja menim, da bi moral biti takšen javni pregled del uh, socialnega pakta. Prav tako širitev pojma uradne razvojne pomoči ne bi smela nujno zaobjemati tudi mešanih instrumentov. Naj izpostavim še dodatne elemente, ki se nanašajo na agendo za financiranje. Kot je bilo pravilno omenjeno, gre za zmožnost odzivanja na nacionalni ravni, zato da bi zagotovili potrebna sredstva bodi si prek javnih sredstev ali pa prek naložb iz zasebnega sektorja. Pri tem pa se je treba odzvati tudi na pomisleke javnih akterjev, javnih akterjev, ko gre za zbiranje sredstev, bodi si na nacionalni ali pa na mednarodni ravni. Kot je bilo omenjeno, ima Evropska unija v tem pogledu posebno odgovornost in to smo izpostavili tudi lani v odzivu na sporočilo komisije o financiranju za razvoj. Gre torej za ravno ta dokument, o katerem razpravljamo danes. Mislim, da je na podlagi mednarodne razprave postalo jasno, da Evropska unija je igla pomembno vlogo ravno prek neuradne razvojne pomoči. Jaz je pravilno omenja, da javna sredstva kot tudi mednarodna pomoč imata posebno vlogo na tem področju. Med drugim so bile te vidike omenjeni tudi v poročilu Konkorda iz preteklega leta in pozivam vas, da si ogledate dokument, če si ga še niste. Skupaj s pregledom uradne razvojne pomoči bi izpostavila, da se je treba odzvati tudi na vidike razvojne pomoči, naj izpostavim, da bo v Mehiki potekal sestanek, ki se bo usredotočal na učinkovito mednarodno sodelovanje in mednarodna partnerstva. To je področje, na katerem mora un Evropska unija še enkrat pretehtati svoje odgovornosti pri, pri izpolnjevanju takšnih ciljev. Poleg tega, ko gre za spremembo upravljanja, za spremembo nadzora finančnih sredstev, Naj na tem področju izpostavim, da je treba pretehtati tudi vidike zasebnih akterjev, zato da bi zagotovili največjo možno podporo pomoči. To so vprašanja, ki so zelo pomembna, nič manj pomembna in pozvala bi, da Evropski parlament pogleda na ta vprašanja v celoti, da se ne osredotoča samo na posamične elemente te politike. Hvala. Eh, merci beaucoup. Najlepša hvala. S tem odpiram razpravo. Besedilo bodo dobili člani odbora. Gospod Berman, prosili ste za besedo. Izvolite. I, um... Najlepša hvala. Veliko veselja mi je bilo prisluhniti tem trem poročilom, tem trem analizam um, glede prihodnosti financiranja. Nekaj pa me je nekoliko zmedlo in morda mi lahko Jesse odgovori na to. Ko pravite torej, da učinek vzvoda zasebnih naložb predstavlja mm, vprašljiv element, ko gre za financiranje posameznih uh, naložb. Dejali ste, da gre za razmerje 1 proti 13. Um, ehm, samo v primerih, ko je bilo v 79 odstotkih že zagotovljeno financiranje za posamen projekt. Ne vem, ste se morda nekoliko prenaglili v svojih poročilih. Sam sicer nisem eh, strokovnjak, sem politik, ampak koliko razumem javno financiranje pomaga pri odpravljanju pomislekov zasebnih vlagateljev, jih pozove torej, da se pridružijo posameznemu projektu. Gre za to, da gre za mehanizem vzvoda, ki je z javnega vidika zelo pomemben. To je mehanizem, ki sprog zagotovijo obstoj posameznim projektom, omogoča tudi uspešno zaključek projektov. Tako da se mi zdi nekoliko vprašljivo. Pa pravite, da če je zasebna naložba dovolj visoka, da se sploh ne potrebuje javnih naložb. Ne vem, to je vprašljivo. S 30 milijoni evrov, naprimer, eh, kreditnih jamstev smo lahko podprli za več milijard vredne projekte v vzhodnji Evropi. Tako da ta zelo majhen znesek smo lahko uporabili kot eh, vzvod za obstoj zelo številnih projektov. Tako da tega vedika ne razumem čisto dobro. Razumem pa argument Concorda, da je treba zagotoviti lastništvo nad projekti in da obstajajo tudi druge težave, na katere se je treba bolje odzvati, naprimer vidik eh, transparentnosti in Concord je o tem že razpravljal v preteklem letu te argumente je treba resno obravnavati. Gre za demokratični razvoj. Želimo si demokratični napredek, ne pa netransparentnega. Tako da mislim, da gre tu za pomembno vprašanje. Bi lahko torej obrazložili ta vidik vzvoda? Bi nam lahko pokazali, ali se morda motimo, kajti menimo, da bi morali vsak evro porabiti smotrno? In če lahko z en ja- javni evro podpremo s 30 zasebnimi, ne vem, kje bi bila tu težava. Najlepša hvala, gospa Sargentini. Vaša je beseda. Um, always... Najlepša hvala, predsednica. Vedno sem nekoliko zadržana, ko želijo ljudje začeti razpravo o uradni razvojni pomoči. Tako da ne vem, kako naj razumem razpravo oziroma predstavitev OECD. Spominjam se, da vsakič, ko smo v preteklih letih govorili o deficitu, proračunskem deficitu posameznih tretjih držav, da smo vedno izpostavljali vidik ponovne opredelitve uradne razvojne pomoči, zato da bi lahko zagotovili sredstva tudi za, naprimer, prosilce za azil, ki si želijo zatočišče v Evropski uniji. Samo kot primer. V času finančne krize vidimo, da se zmanjšujejo um, finančna sredstva za podporo tretjim državam, posod po Evropski uniji. V moji državi, naprimer, se je odstotek BDP-ja za razvojno pomoč iz 0,83 odstotka sedaj znižal na, na 0,6 odstotka, tako da ne vem, kaj ne bi doprinesla ta razprava. Zanima me, kam bo vodila, kaj nam bo prinesla ponovna razprava o radni razvojni pomoči v okviru OECD. Glede pravične trgovine in pravičnih naložb eh, bi lahko rekli, da bi bilo treba odpraviti celotno uradno razvojno pomoč. Morda sem neko staromodna in želim si jasne opredelitve tega, kaj je uradna razvojna pomoč in ne želim si, da bi še enkrat obirali vprašanje o uradni razvojni pomoči, ko gre za vprašanje m, mm, zagotavljanja varnosti in razvoja. Prosim, da ne bi pod vprašaj postavljali vidika varnosti na račun uradne razvojne pomoči toliko uvodoma. In naslednja pripomba gre torej gospodu Jesseju in se osredotoča tudi na glasovanje o instrumentu za izogibanje v downstream time. Glasovanje je bilo preloženo, vendar pa vam lahko zagotovim, da smo dosegli splošen konsens eh, tako od leve politične strani do desne politične strani. Zaobili smo torej mnenja vseh velikih političnih skupin, zato da bi zagotovili javne registre ko... in glede na to, da smo dosegli dogovor tudi na tem področju, menim, da gre za zelo dobro novico. Hvala. Najlepša hvala, gospa Fiona Hall. Izvolite. Like to thank, um... Najlepša hvala vsem trem govorcem za zelo zanimive predstavitve. Zelo sem vesela, da danes vodimo to razpravo. Ta razprava je rezultat razprave o sporočilu komisije Unkraj 2015 globalni integrirani pristop na področju skrnjenja revščine in zagotavljanju trajnostega razvoja. V prvi razpravi smo izpostavili nekatere pomisleke in uh, kolega Gerens uh, in jaz sva prosila, da bi pripravili o takšno študijo, tako da najlepša hvala, da ste jo dejansko pravili. Hvala tudi sekretarjatu, kajti prosili smo, da bi bil tudi Concord uh, zastopan na današnji razpravi, tako da hvala, da ste to uredili. Naj izpostavim nekatere točke, ki so se mi zdele ključne glede tega, kar eh, je bilo predstavljeno v poročilu gospoda Grifica. Tu gre za vidik zasebnih eh, naložb, za zasebno financiranje. Tako da ne moremo preprosto zamenjevati pojmom zasebno financiranje in zasebne naložbe. Zasebne naložbe so običajno usmerjene v drugačne države. Predvsem so namenjene večjim podjetjem in eh, bolj bogatim državam. Najrevnejši v najbolj revnih državah, v, v mikropodjetjih, torej v državah, v katerih eh, tudi raven eh, javnih izdatkov ni najbolj visoka, pa vsaj v praksi pogosto niso upravičenci zasebnih naložb in to je zelo zanimiv element, ki ste ga izpostavili. Prav tako pa se mi zdi zanimivo dejstvo, da obstajajo številne ovire za spodbude zasebne naložb in da gre tu za ovire, ki bi jih lahko naslovili tudi v Evropskem parlamentu. Tudi gospa Sargentini je omenila, da bomo razpravljali o poročilu, ki je prav tako relevantno na tem področju. Tu gre za prizadevanje izogibanja davčnim otajanjem, zagotavljanje večjega, večje transparentnosti in za zagotavljanje trajnostih okoljskih in družbenih standardov. Ne smemo pozabiti, da se tudi o takšnih vprašanjih eh, posredno razpravlja na področju financiranja. Podprla bi torej tudi vidik parlamentarnega nadzora nad izvedenimi instrumenti, kajti ko zadeve postanejo nekoliko bolj zapletene, se morda odmaknejo še korak dlje od našega nadzora in mislim, da to ni sprejemljivo, sploh eh, z vidika zagotavljanja načela demokratičnosti. Hvala. Gospod Cortes Lastra, izvolite. Gospod predsednik, v prvem redu želim felicitar. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil eh, avtorjem poročila. Ta študija je izjemno zanimiva, pomembna. V, smo eh, jo dobili, v roke smo jo dobili v pravem trenutku. Govorimo o veliki spremembi razvoja in to je sodelovanje zasebnega sektorja na področju razvojne pomoči. Čas za to razpravo je pravi, govorimo o spremembah, o novih ciljih za 2015 in o kraj tega leta. Sam pa bi dejal, da imamo tri ravni. Najprej eh, filantropija, ogromne donacije milijonarjev, ki govorijo o svojih projektih, o donacijah in pozivajo druge milijonarje k sodelovanju. Priča smo bili številnim obsežnim poročilom o obsegu revščine v svetu, o odstotkih, o številkah in tako dalje. Svet je zelo raznolik in neenak, pomembno je, da sodeluje tudi zasebni sektor, ampak ključnega pomena je beseda transparentnost, preglednost. Zgolj začenjamo s tem projektom, zato moramo imeti jasne temelje. Imamo pravni okvir, ki ga moramo oceniti, na to pa imamo na drugi ravni sodelovanje zasebnega kapitala pri razvojni pomoči. Menim, da je treba še veliko postoriti. Verjetno bomo morali ugotoviti, kako koordinirati delovanje obeh strani. Verjetno bomo začeli z manjšim kapitalom, eh, sodelovanjem, medsebojnim sodelovanjem, ampak že na začetku moramo zagotoviti preglednost. Govorili smo še o eni temi, to je mešanje virov. Blending strinjam se z avtori poročila. Tri pomembne elemente imamo tukaj. Prvo vprašanje, kdo bo sprejemal odločitve, kdo bo nadziral odločitve. Drugič, ali smo lahko prepričani, da bo večji del mešanih sredstev namenjen infrastrukturi, bomo še vedno vedeli, kdo sprejema odločitve, bomo eh, priča številnim infrastrukturnim projektom brez transparentnosti. In tretjič, ali bo z mešanjem zasebnega kapitala prišlo do zmanjšanja donacij ali bo del teh sredstev namenjen drugim prednostnim nalogam na področju razvojne pomoči. Zdi se mi, da je to pomembna tema. Imamo eh, to osnovno raven posameznikov, eh, splošno raven, kjer moramo še veliko narediti, ugotoviti moramo, kako razviti to področje, eh, zagotoviti transparentnost. V Evropi pa govorimo tudi o mešanju, o blendingu. To so moje vprašanja, zdi se mi, da so pomembna. Že na začetku, kot sem dejal, pa eh, moramo zagotoviti čim večjo mero eh, transparentnosti. Hvala. Sedaj pa komisija, ki jo predstavlja gospod Erosor. Hvala. Hvala vsem govornikom in sodelujočim v razpravi. Ta razprava je bila precej zanimiva. Kot so povdarili že prejšnji govorniki, so razprave o financiranju razvojne pomoči zelo pomemben. Eh, del projektov po letu 2015. Kot smo slišali, je komisija sprejela sporočilo onkraj 2015 v smeri eh, celostnega integriranega pristopa eh, na področju boja proti revščini, izkoreninjenja revščine in razvoja, trajnostnega razvoja. Poskušali smo oblikovati osnove naše agende. Predstavili smo seznam eh, načel, ki so ga deležniki dobro sprejeli. Svet se je osvojil decembra, pripravili so sklepe sveta. To je bila osnova za dialog z našimi partnerji, ki ga izvajamo sedaj. Vemo, da odbor DEVE v Evropskem parlamentu še ni imel priložnosti razpravljati o tem poročilu. Vseeno pa so nekateri člani in članice odbora prisluhnili moji predstavitvi v odboru za gospodarski eh, razvoj, financiranje in razvoj eh, zno, eh, in trgovino znotraj AKP. Rad bi predstavil nekatere osnovne elemente te študije, ker še nismo imeli priložnosti obravnavati celostnega pregleda študije. Besedilo predstavlja Eh, osnovne podatke, različne finančne vire in odraža tudi naše delo v okviru sporočila, ki smo ga pripravili. Analiza se seveda eh, osredotoča na eno eh, izmed vprašanj vloga zasebnega kapitala, kako sodelovati z zasebnim kapitalom. Mednarodno, mednarodna zasebna sredstva še vedno predstavljajo zgolj eno sedmino celotnih sredstev, tako da so ta sredstva zbrana eh, z vzvodom še vedno v predvsem majhnem odstotku. Vse skupaj moramo videti kot svežen. Sredstva se razlikujejo od države do države, nimamo rešitve, ki bi veljale za vse. Sporočilo pokriva večino vprašanj, ki jih najdemo v študiji, ampak za razliko od študije, nismo pripravljali eh, enostranskih predlogov glede tega, kaj bi naj naredila Evropska unija. Poskušali smo se namreč osredotočiti na eh, pripravo celostnega pristopa, o katerem se lahko najprej pogovorimo z našimi partnerji, preden eh, dejansko uložimo predlog o takšen. Vsebine. Komisija se strinja, da imajo Mm, eh, imajo javni in zasebni viri različne vloge. Zasebni kapital eh, namreč spoštuje zasebne interese, ne pa političnih ciljev. Eh, glavna orodja, ki jih imamo tukaj na voljo za usklajevanje zasebnih in javnih virov, so javne spodbude. morda se zdi, eh, da je študija v naskrižju s tem, ampak vseeno se strinjamo. Zdi pa se eh, nam malce čudno, da študija zasebne in eh, javne naložbe enači. Uradna razvojna pomoč, naprimer, ne more biti kombinirana s tujimi Eh, neposrednimi investicijami. Jasno je, da so vlade neposredno odgovorne za dobro uporabo sredstev. Vplivati na sredstva, bodi si na nacionalna sredstva, bodi si na mednarodna sredstva, na tem področju pa lahko vlade zgolj spodbujajo k uporabi teh sredstev na določen način. Komisija se ne strinja, da je uh, Eh, sodelovanje z zasebnim sektorjem, um, sodelovanje, kjer lahko pridobi zgolj ena stran. Koherentna politika je ključ do uspeha. Rad bi, rad bi še enkrat pozdravil zanimanje odbora uh, za to temo. Hvala avtorjem za študijo. To je zelo dobro besedilo sploh uh, z vidika razprave o v zasebnem sektorju. Komisija je pripravila sporočilo na temo eh, najboljše uporabe za različnih zasebnih virov. Slišali smo že, da bo mednarodna razprava v naslednjih mesecih in letih še bolj naelektrena in da bomo morali o teh temah govoriti tudi znotraj Evropske unije. Hvala. Eh, merci beaucoup. Najlepša hvala. Besedo bom ponovno predala našim gostom. Najprej gospod Jesse Griffiths. Vsak ima štiri minute. Hvala. Hvala za zanimiva vprašanja in komentarje. Mislim, da je bilo zgolj prgišče teh namenjenih eh, meni, ampak dobro je bilo slišati drugačno stališče parlamenta eh, glede direktive za boj proti pranju denarja. Upam, da boste lahko tudi svet prepričali v kaj podobnega. Uh, imate pomembno ulogo uh, eh, za razvoj politike in vplivanje na druge. Večina vprašanj je bila povezana z vzvodom, zbiranjem dodatnih sredstev in zmešanjem sredstev. Kolega iz komisije je dejal, da poskuša naše poročilo združiti zasebne in javne naložbe. Po mojem mnenju to ni popolnoma res. Najboljš, najboljši ukrep, ki ga imamo, je seveda ta, da um, z vidika kapitala ne moremo razlikovati eh, med javnim in zasebnim kapitalom. Težko je ugotoviti, kakšen odstotek je zasebnega kapitala, kakšen odstotek pa javnega kapitala. Tako da ne mešamo kar tako teh sredstev. Glede zbiranja dodatnih eh, sredstev s pomočjo vzvoda pa takole. Prvič, za razvoj javnih agencij je bistvenega pomena razmišljati o spodbujanju, osveščanju, eh, izboljšanju delovanja zasebnih naložb v državi. Ampak to je treba početi na nacionalni ravni nacionalne vlade morajo imeti javno eh, in jasno politiko glede standardov, ciljev, eh, nadzora nad makroekonomskimi tveganji, če pride do eh, od toka teh sredstev. Teh vprašanj, s katerimi se morajo soočiti nacionalne vlade, je veliko. Nažalost se zgodi, da ponavadi govorimo o teh stvarih z drugega vidika, govorimo o evropskih institucijah, o eh, razvojnih bankah, ki delujejo v več državah in na več ravneh. Ne govorimo pa z vidika nacionalnih vlad. Evropske institucije in druge mednarodne večstrankarske institucije ne izpolnjujejo vedno uh, kriterijev potrebnih za delovanje na tem področju. Vaš manjši prispevek lahko vodi k eh, večji zasebni naložbi, ampak to se ne zgodi vedno. Svetfund, eh, švedski organ v lasti vlade, je pripravil študijo in ugotovil je, da bi eh, precejšen odstotek organizacij, ki, bi, ki je Um, vlagalo, da bi vlagali tudi brez uh, javne podpore. In to ni zgolj ena sama takšna študija. To ne velja vedno, torej in težko je ugotoviti, kdaj velja. Prividni moramo biti, uh, ko govorimo o vzvodu, ko govorimo o mešanju, ko govorimo o uh, razmerih, um, o deležih in tako dalje. Ne moremo vedno kar sprejeti dejstva, da je to res. Zdi se mi, da je parlament pred pomembno politično odločitvijo. Portfeli večine eh, razvojnih institucij v Evropi podpirajo eh, ravno investicije iz držav članic. A to pomeni, da so ta sredstva namenjena podpori razvoja ali obstajajo eh, nacionalni interesi, nacionalni razlogi za te naložbe. Mislim, da moramo spremeniti stališče oziroma pogled, ugotoviti, kaj eh, želijo razvojne države, eh, države v razvoju in na ta način razvijamo nove mehanizme. Hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala gospa Julia Ben v imenu OECD DAC. Na kratko. Hvala. Spregovorila bomo v radni razvojni pomoči o spremembah ukrepov na tem področju. Rada bi se lotila teh vprašanj z novega vidika. V OECD smo začeli govoriti o naslednjem vprašanju. Kako zagotoviti da bomo zbrali dovolj sredstev za razvoj po letu 2015. To je bilo tisto vprašanje. Uradna razvojna pomoč, kakršno poznamo danes, ne more razrešiti vseh razvojnih težav, s katerimi se soočajo države v svetu. O tem smo pogosto govorili. Zato mora začeti sodelovati pri eh, skupnem razvoju in skupni ukrepi tudi zasebni sektor. Tako se je začela ta razprava. tako smo začeli slediti uh, javnim schemam in uh, financiranju strani zasebnega sektorja. Ta razprava ni razprava o uradni razvojni pomoči, ampak razprava o celotni podpori, ki jo lahko zberemo prek takšnih uradnih uh, ukrepov in projektov. Še nekaj bi rada dodala, če se danes še nismo omenili, če se ne motim. vprašanja varnosti in miru, trajnostni razvoj, to smo omenili. Razprava v okviru OECD se vrti okrog postopkov v Združenih narodih po letu 2015, o razvojnih ciljih po letu 2015, o razvoju. In dobro bi bilo, da bi statistični uradi, takšni, kakršnega imamo v OECD, prispevali k nadzoru financiranja v povezavi s cili, ki jih bomo dorekli. Težko je zauzeti stališče glede teh vprašanj, ker še ne vemo, kakšni bodo cili, ampak lahko se zgodi, da bodo eh, cili miru in varnosti prominentnejši kot pa drugi cili. Nočemo dodatnih eh, proračunskih postavk, v zvezi eh, z uradnimi razvojnimi cilji. Radi bi, da te ukrepe združimo s celotno podporo. In še tretjič, eh, razvojn, uradna razvojna pomoč bolj specifično. Želeli smo, da ukrepi postanejo strožji, kot so danes. Ugotovili smo namreč eh, tekom zadnjih let, da obstajajo nekatera področja v naših direktivah, v naših poročilih, kjer je preveč prostora za tolmačenje, ker obstajajo velike razlike v tolmačenju in v poročanju eh, strani članov OECD DAC. Razprava, ki teče danes, se vrti okoli vprašanja eh, pojasnevanja teh direktiv, teh pravil. Želimo, da OECD DAC ostane kredibilen organ eh, in še naprej viden organ u javnosti. Hvala. Hvala. Na koncu pa še gospa Jean Saldana, izvolite. Najlepša hvala. In še enkrat hvala za priložnost predstavitve stališč Konkorda. Dotaknila bi se dveh elementov, ki smo jih slišali tekom komentarjev in razprave. Rada bi povedala, da nimamo čarobne paličice, s katero bi lahko razrešili vsa vprašanja na področju razvoja in financiranja. Celotni razvojni prispevek, ne vem, kako bomo merili, naprimer, politično voljo, kako bomo na ta način reformirali uh, upravljanje, ker ima Evropska unija pomembno logo in uh, upravljanje, ki je predpogoj za finančni okvir po letu 2015. Kaj pa naprimer vprašanja v zvezi z nepravičnimi pravili za naložbe in trgovino? Eh, tudi na to upri, vplivajo politike Evropske unije. To je izjemno pomemben vidik financiranja razvoja. In to težko ponovno definiramo to težko merimo, je onkraj merljivega. Vseeno pa gre za enako pomemben element razprave. Ne smemo si zatiskati oči in ne priznavati tega elementa eh, okvira po letu 2015. Govoriti je treba tudi o monetarni reformi. Tudi na agendi G20 smo videli, kako daleč je Evropska unija pripravljena iti. Kako daleč lahko Eh, gremo v finančnem sistemu samem. Še vedno se namreč številne države soočajo z nepravičnimi pravili v tem monetarnem sistemu, njihove valute eh, se dražijo in cenijo zaradi mednarodnih pravil, mednarodnih dogovorov v zvezi z eh, monetarnim sistemom. To sem želela izpostaviti. Drugič, vprašanje vzvoda. Naj dodam svoj komentar k eh, Jessijevemu. Še en pomemben vidik poročila je merjenje javnih sredstev, eh, uradne razvojne pomoči in eh, merjenje vzvoda sredstev, ki bi jih lahko s pomočjo teh javnih sredstev zbrali. Tudi to vprašanje treba obravnavati. Zaenkrat je veliko dokazov, ki kažejo, da se v zvodi zbrana sredstva nanašajo predvsem na infrastrukturne projekte, velike infrastrukturne projekte, manj pa na trajnostni razvoj. To je treba obravnavati. Hvala. Najlepša hvala. Na koncu se lahko zgolj še zahvalim našim gostom za njihove prispevke in predstavitve. Hvala. Sedaj pa se bomo lotili devete točke na našem dnevnem redu gre za novost v našem odboru. Govorili bomo o predlogih sprememb poročila. Govorili bomo poročilo gospe Sargentini na temo spodbujanja razvoja z odgovornimi poslovnimi praksami, vključno z ulogo ekstraktivne industrije v državah v razvoju. Besedo bom takoj predala gospe Sargentini, ki nam bo na kratko predstavila predloge sprememb, ki so bili uloženi za njeno poročilo. Kot sem dejala, bomo o tem glasovali jutri. Lepa. Da, o tem bomo glasovali jutri, zato da bi glasovanje potekalo gladko sem se prejšnji teden v Strasburgu pogovorila s kolegi in sem pojasnila nekaj svojih predlogov, poprašala pa sem jih tudi po njihovih predlogih. 77 predlogov sprememb je bilo vloženih v, na moje poročilo. Spodbuden razvoj z odgovornimi poslovnimi praksami, vključno z vlogo ekstraktivne industrije v državah v razvoju. Najbolj, največ razprav je sproženo in to je Fiona Hall tudi elegantno povedala, da pravzaprav ni pravno zavzajoče podjetniške odgovornosti. Razumem, zakaj gre in lahko bi res rekli, da pravno zavzajoča odgovornost podjetij pravzaprav predstavlja kontradikcijo v pojmih, vendar pa lahko tudi razumete, kaj mislim s tem. Veliko je različnih oblik podjetniške odgovornosti v rodarstvu, ker pa gre za prostovoljne pobude in se izbirajo različne teme, ni enega skupnega standarda, ki bi ga vsi spoštovali. Sedaj torej poskušamo najti možnosti, kako bi lahko nadrevale s poročilom, ki bo omogočilo en skupni standard, ki ga bodo spoštovali vsi. Želeli bi si, da bi to bilo pravno zavezujoče. Nekateri kolegi pa imajo drugačno mnenje. Skupaj s Fiona Hall, kot poročevalko senci za liberalce in s poročevalcem senci ELS, ne bojo, sem skušala pripraviti jezikovno različico, ki bi bila manj zelena, ki bi bila bolj kompromisna do drugih političnih skupin. Mislim, da nam bo to uspelo. To bo v obliki nekaj kompromisnih predlogov sprememb in ustnih predlogov sprememb. Želel pa sem še prav posebno izpostaviti predloge sprememb o konfliktu glede rodnin. Predloge sprememb ili pa Kačmarka iz e LS in gospoda Deve iz EKR. Njo sicer tukaj ni, vendar pa upam, da mi bo strahko po sestanku razložila, kaj sta menila s predlogi sprememb. To, kar vidim, je, da je besedilo, ki se je osredotočalo tako na skrben pregled na nižjih ravneh eh, verige, pa tudi više verige. To je torej v njihovi, njunih predlogih sprememb. In tukaj omejujemo pobude Evropske unije oziroma zakonodajnih predlogov na nekaj, kar ni dovolj. Če pa si ogledamo predlog komisije, kjer uporabljamo iste rodnine kot uh, zakonodaja .frank v ZDA, potem lahko vidimo, da pravzaprav sploh ni delilnice, ki bi delile te rodnine v EU. V Avstriji imamo v Združenem kraljestvu torej vse skupaj zelo omejeno. Če bomo naše predloge omejili samo na zakonodajo, ki bo obravnavala samo eh, predelavo eh, navzgor v dobavni verigi, potem bo to pomenilo, da bomo morda seveda lahko ugotovili, da bo teh ljudi premalo. Sveda si želimo tukaj govoriti tudi v imenu podjetij. Zelo neprimerno bi bilo, če bi evropske trenilnice se morali držati do določene zakonodaje, večine trenilnic po svetu pa to ne bi zajelo. Torej, kar se mene tiče, moramo upstream in downstream zajeti, združiti, kajti večina trenilnic je v jugovzhodni Aziji. Še en argument, ki ga imam tukaj, ki govori tudi o tem, da nekateri kolegi želijo izvedeti dot Frank zakonodajo 71 do 75, je sledeč argument. Ta akt ni dovolj dober in vodi do de facto embarga. Tega se zavedam, vendar pa mora evropska zakonodaja pomagati izboljšati ameriško zakonodajo. In to ne sme biti enako, mora biti pa primerljivo. Ericsson, Philip Siemens morajo torej obogati sedaj dva tipa zakonodaje, ameriško in evropsko. To ne pomaga državnemu razvoju, pa tudi ne evropskim podjetjem. Torej, ker ameriška zakonodaja obravnava celotno dobavno verigo, od eh, rudnikov do strank, mora biti evropska bolj preprosta in tudi zajeti celotno dobano verigo, saj do prvega voznika ali eh, rodnin ali surovin ali pa postopka, ki ga pokriva proizvodec na kitajske, kajte večina proizvodov prihaja iz kitajske. Torej, moje vprašanje ELS in EKR pri teh predlogih s PMP, ali ste pripričani, da je to tisto, kar si želite in glede trgovina, ki mora pripraviti ta predlog glede rudnin, ki povzročajo spore, ali je to tisto, kar si želite najti v tem predlogu. In potem tudi, kar se trgovinic Evropske unije tiče, mislim, da to ni to. Mislim, da jim zelo otežimo življenje, kajti veliko trgovinic v Evropi ni. Prav tako pa potem talinice v jugosobni Aziji niso zajete v to, so oproščene, imamo pa zanimive pobude glede trajnostnega taljenja in obravnave talinic v vsem svetu, kjer sporo ni. To, toliko. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo Fajona Hall. Hvala lepa. Najprej naj povem da bi se rada zahvalila poročevalki, ki je resnično bila pripravljena na kompromise. Imeli smo zelo konstruktivne plodne razprave prejšnji teden. Pozdravljam to poročilo, je ambiciozno, izpostavlja odgovorno podjetništvo in kako se lotiti vprašanja rudnik povzročal spore in sedaj smo dolgo čakali na predlog komisije. Upam, da bo komisija upoštevala to, kar mi pravimo v tem poročilu. Mislim, da se vsi strinjamo, da obstajajo velike težave, kar se tiče naravnega bogatstva. Država, ki najbolj ponazarja to težavo, je zame Demokratična republika Kongo, ki ima ne predstavljajo bogatstvo, kar se mineralnih rodnin tiče, vendar pa, ko sem zadnjič gledala, kje so, kar se naravnega razvoja tiče, so bili čisto na dnu. Torej, zelo pomembna je ta zadeva in pomembno se jo lotiti. Pročvaka je omenila vprašanje podjetniške socialne odgovornosti in je zelo dobro povzela moje mnenje na to temo mislim, da je resnično pomembno, da podjetja izpolnjujejo visoke standarde, vendar pa podjetniška družbena odgovornost je v bistvu tisto, kar podjetja počnejo dodatno, poleg obvez, ki jih morajo izpolnjevati. Morda bi lahko podjetja pozvali, da tudi zakonsko storijo še kaj več in morda bi si morali ogledati tudi to. Kaj pa se podjetniške odgovornosti tiče, je to torej tisti dodatek zakonom. Imamo pa težave, kar se te odgovornosti tiče v tem trenutku, kajti ko določeno podjetje pravi, da kaj počne po visokih okoljskih standardih, morda potem uporablja popolnoma drugačne standarde za podjetje iz druge države. Zato torej govorim o tem v 15, 40 in 40 let zapravo spremembe, da bi naj vse skupaj poenotili. Kar se tiče podjetniške družbene odgovornosti, podjetja veliko krat želijo trditi, da počnejo veliko dobrega za okolje. In to je potem ta greenwashing, lažno zeleno oglaševanje, ko pravzaprav ne počnete tega, kar trdite. In mislim, da je prav pri okoljskih eh, trditvah biti potrebno pazljiv. In potem, kar se še drugega vidika podjetniške odgovornosti tiče, v predlogu spremembe 45 bom skušala spremeniti prvotno formulacijo, ki govori o tem, da bi nekaj zadev morali spremeniti, ne kako bi to delovalo v praksi mislim, da bi investicijske pogodbe morale krepiti družbeno podjetniško odgovornost, tudi v praksi. Še nekaj, kar se tiče izvoznih davkov. Mislim, da jih ne smemo omejevati ali praviti, da bi pogodbe o ekonomskem partnerstvu morala omejevati leti. Mislim, da je del odprtja s temi sporozumi o gospodarskem partnerstvu nekaj, kar mora biti oboje stranskega. Če zahtevamo od držav, da ne uveljavljajo izvoznih pristojbin, potem seveda tudi mi ne smemo imeti kakšnih dodatnih na naši strani. Veliko krat je govor o tem, da ne govorimo o manjših državah v razvoju, ki so šipke, temveč o velikih, kot je Kitajska, ki lahko to uporabljajo kot manipulativno orodje, ko lahko, naprimer, govorijo, da imajo pač uporabijo samo moč, ker imajo 95 odstotkov ene od redkih rudnin. Vsekakor pa mislim, da moramo to zahtevati, da se navljavajo te izvozne datve. Potem drugi predlog, ki smo jim bestrinjali, se sporočeval, ko ne smemo izpustiti iz področja uporabe podjetij downstream to, kar počnemo pri lesu, naprimer, ko ostramo, da lahko podjetja prodajo samo zakonito posekan les. In mislim, da pač tukaj ne smemo odstraniti te omembe downstream podjetij. In potem še nekaj. Ne strinjam se s progom svojim BLS 29, da bi naj lokalno skupnost samo obveščali o projektih. Mislim, da mora tudi sodelovati, podati soglasje. Zato, da bomo torej imeli podporo lokalne skupnosti in da bodo skupnosti tudi kaj pridobile. Tega manjka. Imamo nekaj že zelo dobrih praks na področju podjetniške odgovornosti in če bi vsa podjetja počela to, kar počnejo najboljša podjetja na tem področju, bi bili v veliko boljših razmerah. Pozdravljam poročilo To je dobro, odločno poročilo in mislim, da bomo jutri tudi ustrezno glasovali na to temo. Hvala lepa. La Najlepša hvala, gospod, gospod Kortes eh, Lastra. Hvala lepa, predsednica. Upravičujem se, da poročalca senci gospoda Kašmana ni z nami. Sem pa bil v stiku z njim on je bil v stiku s gospod Sargentini z ostalimi poročevalci Senci. Strinjamo se s stališčem poročevalke. Ne moremo sprejeti predloge sprejem PLS, ki želijo odstraniti obvezojoče norme, standarde za proizvode. Tako da bomo sledili stališče poročevalke pri jutrišnjem glasovanju. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam komisiji ki jo predstavlja gospod eh, Michelangelo Margherita. Tri minute imate. Hvala lepa. Pripomba, kar se tiče rodnin, sporo, ki jih povzročajo. Naj se zahvalim gospe z Argentini za to poročilo, ki je zelo aktualno. Komisija je, kot veste, pripravila skupaj z visoko predstavnico obsežno pobudo, da bi se lotili vprašanja rodnin z območji konfliktov in visokotekanih rodnin. Parlamentu bi rad predlagal nekaj, kar bi lahko razvilo ta predlog. Ponazoril bom, kakšne pogovore smo vodili z veliko kompleksnih vprašanj zapletenih zadev, kar se tiče teh rodnin. Imeli smo zelo obsežno javno posvetovanje, več kot 300 odgovorov smo dobili strani nevladnih organizacij, podjetij in ostalih zainteresiranih strani. Imeli smo presojo vplivov pred letom, imeli smo tudi zunanjo študijo, zato da bi natančno razumeli, kakšni so stroški za podjetje, ko gre za skrbni pregled. To je bilo zelo pomembno, zato da smo lahko razdelali našo pobudo. Na koncu tega postopka smo imeli tri cilje. Mislim, da jih je potrebno si jih zelo jasno zapomniti, tudi iz vaše strani kot zakonodajalca. Najprej, seveda je potrebno ločiti se od trgovine z rodninami, trgovino z rodninami od oboroženih skupin. To je glavni cilj. Po drugi strani pa je zelo pomembno, da izboljšamo zmogljivost, zmožnost podjetij tako v Evropi, v ZDA in drugih držav, da izpolnjujejo tak tip smernic, ki jih bo razvila Evropska unija ali ki jih ima OECD celo dot frank. Kajti zelo pomembno je, da so podjetja del tega postopka, kajti podjetja izvajajo pobude, ki jih mi sprejemamo tretji cilj, ki je ključni, in gospa Sargentini je to omenila, je dejstvo, da moramo zmanjšati izkrivljanje na trgu, ki se ustvarja s pobudami, ki jih podajamo. Dot Frank zakonodajo imamo, nekaj se že dogaja. Vemo pa, da obstajajo težave pri izvedbi podjetja bežijo iz konfliktnih regij in to je nekaj, kar moramo tudi upoštevati. Torej, zaključki celotnega postopka pri komisiji so bili, da moramo vse utemeljiti na zelo obsežnem posvetovanju, najbolj širokem v zadnjih letih, potem moramo se skupaj utemeljiti na smernicah OECD o odgovornih virih. Drugi zaključek je ta, da moramo torej se ukvarjati s trgom na koncu prodane verige, kaj ti to je tisto, kar je za nas pomembno, to daje preglednost podjetjem. Omenil sem našo pobudo z tega vidika. Trinice seveda niso na koncu dobavne verige, vendar pa je to tudi pomembno, kajti gre zaradi njih, ki jih dobivamo v Evropsko unijo. In potem tretji vidik so spodbude, ki jih je potrebno razviti, da se lotimo te težave. Ne gre samo za zakonodajo, ki ustvarja obveze, prav tako moramo razviti spodbude za podjetja, da bodo kriterije lažje spolnevala. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ste edini v imenu komisije? ki želi spregovoriti, prav hvala. Sedaj pa besedo ponovno predajam gospe Sargentini, tako da se lahko odzove na vse te a, eh, zahvale in čestitke. Um, to... Hvala lepa. Hvala lepa, gospodu Korpes Lastri, da imate toliko zaupanja v moje poročilo, to cenim. Hvala lepa Fioni Hall, skupina Alde ki je spostavil nekaj vprašanj, o katerih smo se pogovarjali tudi mi, kar se tiče sporozumov o gospodarskem partnerstvu. Želim si, da bi torej ocenili te dajatve na izvoz za državo razvoja, vendar pa kot sem že dejala, lahko imeli ga so ne podelih, izuzeli to vprašanje in to bi vas morda zadovoljilo. Potem pa, kar se tiče konfliktnih rodnin. Mislim, da sem najbolj dejavna pri tem vprašanju. Pogovarjam se z vsemi, ki si želijo pogovarjati z mano. Vendar pa res nič ne vem, kaj GD trgovina meni s, eh, s tem, ko omenjajo konec prodajne vrige, če gre za prodajo vsega, vseh izdelkov, ki prihajajo v Evropsko unijo, potem se s tem ne morem strinjati. Vendar pa seveda zdaj spet prosim EKR in ELS, da premislijo svojih predlogih sprememb. Nikakor ne moramo potrošnikov v Evropski uniji ali investitorjev, ki želi investirati etično, dokazati, kaj je ta delnica storila kje so dobili svoje sorovine, brez skrbnega pregleda med prvim uvoznikom in talilnico. Sicer to ni mogoče. Če mi sedaj pravite, da se še vedno osredotočate na to, da moramo vedeti, kaj uvažamo, da se gre za sorovine ali že predelano dobrino, potem bi me to pomirilo. Hvala lepa. Merci beaucoup. No- Najlepša hvala. Sedaj pa točka številka 10 na dnevnem redu. Najprej pa moram povedati še, da bomo o tem poročilu glasovali jutri, 11. februarja, popovdan. Vsi vabljeni glasovanju. Sedaj pa torej deseta točka na njenem redu. Čaka nas izmenjava mnen s Polom Friksom, ki prihaja iz Centra za razvoj podjetništva. Gospod Friks nam je poslal tudi dokument, ki služi kot podpora njegovi predstavitvi. vemo, kakšne so težave, gre za institucijo, ki eh, veliko stane, ampak se še ni izkazala besedo, pa sedaj predajam, kar gospodo Friksu izvolite. Merci, euh, Hvala, gospa predsednica, hvala, da ste nas povabili k tej izmenjavi mnen, ki je tako pomembna za nadaljevanje sodelovanja eh, med Evropsko unijo in državami AKP. Pripravili smo nekaj prosojnic, ki jih zaenkrat še ne vidimo, saj jasne, jih boste pa videli na zaslon. Najprej bi rad povedal, kdo sem. V Centru za razvoj podjetništva eh, sem že kar nekaj časa in trenutno tam delujem kot namestnik. Po poklicu sem razvojni ekonomist. Delal sem tudi v Belgiji. Naj vam najprej predstavim kontekst. dobro poznate problematiko tega spreminjajočega se sveta, kjer delovanje poteka na več ravneh. Prihaja do sprememb, do ponovnih definicij, do vprašanj. Težava je ta, da se sredstva neke razvite države, države Evropske unije, zmanjšujejo in zato vedno več govorimo o učinkoviti rabi sredstev. Države v razvoju so se prav tako razvile in spremenile. Nekatere so še pred kratkim dobivale pomoč, sedaj pa so postale eh, bodisi gospodarske partnerice ali pa nasprotnice. Prihaja do velikih sprememb, hitrih sprememb in popolnoma normalno je, da se v tem kontekstu vprašamo, katera urodja imamo na voljo, katera urodja potrebujemo in česa smo se lahko naučili iz preteklih izkušenj. Kaj je Center za razvoj podjetništva? Gre za eno od dveh enakovrednih institucij, ki so nastale uh, kot posledica sporazuma iz Kotonoja. CDE je nastal eh, leta 1977 in eh, CDA v enakih pogojih, približno ob istem času. Prizadevali smo si za industrializacijo držav, za reševanje eh, razvojnih vprašanj, eh, za obravnavo prehrambene varnosti, pa tudi za obravnavo varnosti. Šlo je za dve pobudi ki bi se naj dopolnjevali. Takšen je bil cilj. Kakšen je bil tisti uvodni mandat CDE-ja? Kot vidite na prosojnici, je šlo za to, da bi pomagali majhnim in sredi velikim podjetjem, ki smo jih želeli spremeniti, industrializirati in izboljšati. Poskušali smo tudi spodbujati partnerstvo med različnimi akteri dva, ta dva glavna cilja sta bila izjemno pomembna. Ampak kaj se je zgodilo? Od začetka naprej, ko sem sam delal tam, je imel CDE, CDE proračun eh, 18 milijonov evrov. Približno polovico denarja smo namenili delovanju, operacijam ampak to je pomenilo uh, eh, delovanju v več kot 70 državah AKP. Učinek CDE-ja ni bil učinek zaradi količine sredstev, ampak zaradi uloge, ki jo je CDE odigral v spodbujanju razvoja podjetništva o, v, in tudi v okviru vplivanja na druge eh, pri spodbujanju eh, razvoja, vzpostavljanju novih delovnih mest in izboljšanju situacije kot takšne. CDE je odigral zelo pomembno ulogo, kljub temu, da so bila sredstva, ki jih je imel na voljo, zelo razpršena. In tukaj smo se že dotaknili enes od slabosti CDE-ja. Eh, razpršenost delovanja, ampak centralizacija v Bruslju. To pomeni, da so stroški delovanja eh, v povezavi s kvantitativnim učinkom precej visoki. Situacija je tako zahtevna. Zato smo poskušali center decentralizirati. In to se je zgodilo v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Poskušali smo se približati končnemu uporabniku, podjetjem, in na kraju samem organizirati ustrezne strukture, ki so podjetjem blizu. Pripravili smo pilotne eh, projekte v Burundiju eh, in drugot, zato da bi ugotovili, kako lahko napredujemo. Nažalost, po tem obdobju, po 90-ih letih, se nismo odločili za popolno decentralizacijo. Trajalo je nekaj let. Center pa se je razširil, povečal se je njegov mandat. Šli smo onkraj popolnoma industrijskega področja in začeli obravnavati vse Eh, akterjev, vsa podjetja, vse MSP-je. Vsaj takšni so bili cilji. Nažalost se je ta mandat vedno eh, bolj širil, vedno več pristojnosti je bilo in zdelo se je, da bo CD postal ogromna agencija za razvoj za zasebni sektor. To bi bilo tehnično sicer mogoče, morda ne najbolj razumno, ampak tehnično mogoče. Seveda pa se to ni zgodilo, do tega ni prišlo zaradi premajhnih sredstev. Če se mandat povečuje, pristojnosti povečujejo, sredstva pa mašajo, bo hitro prišlo do težav. Ponovno smo se lotili decentralizacije, poskušali smo se osredotočiti na lokalni kontekst, ustvariti ustrezne strukture, ki bodo na voljo podjetjem in to eh, s pomočjo zadrug različnih eh, družb in organizacij, s katerimi se lahko povezujejo banke in druge finančne institucije. Ustvarili smo eh, regionalne urade. V praksi smo bili od leta 2007 naprej priča eh, težavam v samem vodstvenem sistemu. Sedem let, sedem direktorjev. Sam eh, sem tukaj začasno, ampak upam, da se bodo stvari spremenile. Leta 2009 je bilo odpuščenih 40 odstotkov zaposlenih, včasih ne preveč elegantno. Prihajalo je do obravnav pred sodiščem, kar je bilo spet zelo težavno za center. Prišlo je do prestrukturiranja. poskušali smo sodelovati eh, svetovalci in tako razviti tiste osnovne dejavnosti. Bom poskušal biti krajša, gospod predsednica. V leta 2009 naprej center ni mogel več delovati tako, kot bi naj deloval. S tem so se uh, vodstveni problemi še poglobili. in leta 2012 sta bila uh, odpuščena oba direktorja. Danes je center delno decentraliziran, obstajajo regionalni uradi, regionalni centri, ampak ta del še ni dobro razvit. Priča smo eh, pomankanju dejanskih sredstev za prihodnje delo. Smo namreč v eh, ključni dobi za priprave prihodnosti. Ampak z vidika proračuna, eh, s katerim sem sam deloval leta 2012, 2013 in 2014, eh, poskuša center počasi prenehati z različnimi dejavnostmi. Leta 2013 eh, smo imeli proračun v višini 1,3 milijona, leto 2014 še masi proračun. In vse to pomeni, da smo v pad poziciji. Junija 2013 smo pripravili projekt, ki opisuje našo situacijo, osnovne težave in poskusili, poskusili priti do rešitev. Vedno seveda obstaja več poti, ki vodijo v prihodnost, ampak poskušali smo se osredotočiti na eh, rešitve. Več podrobnosti lahko najdete v dokumentu, ki sem vam ga podal, gospa predsednica. Rešiti moramo strukturne težave glede eh, vodenja. 90 odstotkov težav CD-ja izhaja prav iz tega področja. Odločitve, ki se sprejemajo zunaj odločitev CD-ja, lahko privedajo k zmanjšanjemu, zmanjšanjemu proračunu. Letni proračun sprejme upravni odbor, v katerem sedijo deležniki, finančne institucije in druge interesenti, tisti, ki predstavljajo upravičence, vsako leto eh, bi moral ta proračun torej sprejeti odbor in morda še kdo drug. Predlagamo nov mandat, bodi si za eh, nov svež CD ali pa za novo institucijo. Predavamo mandat, predlagamo mandat, ki bo utemeljen na treh stebrih. Organizacija lokalnih, infra, lokalne infrastrukture za podjetja, če želimo omogočiti lažji dostop do sredstv, finančnih sredstev, potrebujemo lažji dostop do trgov in to prek lokalnih skupnosti. V luči skupnih interesov moramo imeti možnost vse to povezati eh, z mrežami podjetij in specializiranimi organizacijami, zato da bomo olajšali sodelovanje in eh, sofinanciranje. Nova infrastruktura predlaga, da določen del, četrtino, eh, posvetimo nadzoru, primerjalnim standardom in osnovni infrastrukturi. Ni pomembno, če bo šlo za novi CD e ali pa za neko novo um, organizacijo. V vsakem primeru mora ta organizacija imeti možnost za zbiranje novih finančnih sredstev. Biti mora stroškovno učinkovita in imeti učinek um, vzvoda, multiplikatorja. center se mora osredotočiti na konkretne eh, lokalne skupnosti. To je pomembno. Gospa predsednica, poslanci in poslanke. Trenutne razmere so nespremljive in neuzdržne potrebujemo politično odločitev. Bodi si uh, revizija, bodi si nov instrument. CDE predlaga uh, rešitev, ki je kompatibilna s to drugo rešitvijo. Ne glede na to, kakšna bo vaša izbira, pa je moje sporočilo, prosim, nekaj, nečesa se je treba uh, naučiti iz preteklih izkušenj. Tukaj se bom stavil, gospod predsednica, upam, da nisem bil predolg. Hvala, gospod Friks. Hvala, da ste nam predstavili razvoj te zapletene institucije, ki ne ve, kam bi šla. Gospod De Kajzer, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Gospod Friks, dobro sem vas slišala. Ničesar niste skrili, vse ste povedali. Zanima me naslednje. Kakšna je dodana vrednost vaše izkušnje? Veliko smo slišali o vaših težavah, o situaciji, v kateri ste in odkrito rečeno, bili ste zelo odkriti. Dejali ste, da se ne smemo kar tako znebiti te organizacije. Radi bi, da Eh, jo ohranimo. Ampak zakaj bi jo naj ohranili? Zakaj bi naj ohranili to organizacijo pri življenju? Kaj je tako posebnega na njej? Morda še nisem slišala vseh argumentov in to me zanima. Drugo vprašanje pa se nanaša na komisijo kaj ima eh, komisija uh, skrito v rokavo, kaj bi lahko predlagala kot uh, nov instrument, novo organizacijo. Nisem dejala, da sem za takšno novo organizacijo, to me zgolj zanima. Holma. Hvala, sedaj pa komisija. Danes je z nami gospod Pierre Amela. Merci, eh, Hvala, gospa predsednica. Poslanci in poslanke, gospod Friks, z vami smo že večkrat in poglobljeno razpravljali o politiki in o podporu, podpori eh, zasebnega sektorja. Ne bom se šel v eh, institucionalne arheologije, dejal bi zgolj eh, naslednje to kot splošen komentar. Stara metoda oblikovanja politike je bila vzpostaviti institucijo za vsako težavo, ki jo imamo. In menili smo, da smo z vzpostavitvo institucije težavo tudi rešili. Mislim, da je sedaj prišlo do sprememb. Vidimo, da so takšni ukrepi predragi za naše proračune, za tiste, ki uplačujejo te proračune prvo kot prvo, popolnoma se strinjam eh, z zaključnimi besedami gospoda Friksa. Vsebina podpore zasebnemu sektorju, to je eh, eden od elementov naše politike spreme. Gospod Friks, na koncu ste dejali, da potrebujemo ustrezne službe, ki so podjetjem blizu, ki pomagajo eh, majhnim in srednje velikim podjetjem. Omogočiti je treba ne zgolj dostop do trga, izboljšati ponudbo, ampak eh, izboljšati tudi povpraševanje, tako da bo omogočen tudi dostop do finančnih sredstev. Dejali ste, da potrebujemo mreže podjetij in pri tem se popolnoma strinjam. Tretjič, dejali ste, da potrebujemo decentralizacijo in tudi tukaj se popolnoma strinjamo. Marsikaj še treba postoriti, če želimo podpreti zasebni sektor. Nočem biti predolg, zato se ne bom lotil vseh teh elementov, ampak da, trenutno sodelujemo s sekretarjatom AKP, s predstavniki država AKP v Bruslju, poskušamo opredeliti okvir sodelovanja, okvirno politiko, naše prednostne naloge, tako da bomo lahko ubrali celovit in eh, skupen pristop k razreševanju vprašanj na tem področju, na področju podpore zasebnemu sektorju. Štiri komentarje in to na kratko prvič vzpostavitev ustreznih okoliščin za podjetja, ustreznih pogojev za njihovo delo. Potrebujemo zakonodajo, ki upošteva eh, potrebe podjetij, potrebujemo ustrezne pobude. Delati moramo tudi na področju boja proti korupciji, eh, na področju eh, pravosodja in tako dalje. Vse, kar spodbuja naložbe. Drugič, storitve, ustrezne službe. Ne bom ponavljal besed gospoda Friksa, ampak potrebujemo službe. Manjše kot je podjetje, šipkejše kot je podjetje, eh, več storitev in več pomoči potrebuje. Tretjič, dostop do mikrofinanciranja. Partnerjem AKP eh, moramo predlagati dostop do finančnih sredstev. Enovit, svežen. kombinirati moramo mikrofinanciranje in financiranje na dolgi rok. In to je dokument, ki ga pripravljamo v sodelovanju s kolegi iz eh, AKP. Imeli bomo tudi poglavje, eh, ki bo obravnavalo mikrofinanciranje kot takšno. Govorili bomo tudi o zaposlovanju eh, mladih in zaposlovanju žensk. To so zahtevali naši partnerji iz AKP. In to bo tretja prednostna naloga za vsebino te politike. Četrtič dostop do finančnih sredstev za MSP-je. Ne smemo delati zgolj na strani eh, ponudbe, ampak tudi na strani povpraševanja. Potrebujemo projekte, ki bodo privabili tudi eh, investitorje, vlagatelje. Kako naj vse to naredimo, kakšno eh, orodjarsko škatlo moramo imeti pri sebi. Skupaj z državami AKP eh, si moramo prizadevati za eh, trajen dialog. To smo potrebovali, političen dialog o podpori zasednemu sektorju. Na ta način bomo lahko skupaj z našimi partnerji opredelili eh, vsebino delovanja vsebino okvira. Poskrbeli bomo za skupno izvajanje in vzpostavili platformo za dialog z deležniki. Zasebni sektor se namreč pogovarja zgolj eh, z nami in to nima smisla. Vključiti moramo vse, tudi eh, samo civilno družbo, ki igra zelo pomembno vlogo na področju mikrofinanciranja, pa tudi na področju MSP-jev samih. Drugi element te orodjarske škatle je odpreti vrata zasebnemu sektorju eh, in jim da omogočiti dostop do finančnih eh, sredstev, ki že obstajajo, do instrumentov, ki že obstajajo. Gospod predsednica, to razpravo ste že imeli, gre za eh, javno financiranje. O tem govorimo. Dostop do teh sredstev jim je treba omogočiti. Govorimo sicer o blendingu, o mešanju sredstev, ampak eh, gre za to, da premešamo različne eh, finančne vire, ne zgolj kredite, ampak tudi druge instrumente. Tretji element, še naprej sodelovati z velikimi institucijami, ki eh, se specializirajo za ta sektor. prizadevati si moramo tudi za sodelovanje s civilno družbo, o kateri sem govoril. Saj eh, so vsi ti akteri bistvenega pomena za to področje. Še nekaj je pomembno. Ustvariti moramo instrument za storitve, o katerih je govoril gospod Friks. Potrebujemo umestnike, eh, ki bodo povezovali finančnike in podjetja. Razviti moramo ustrezna omrežja. Na koncu Eh, bi dejal naslednje. A potrebujemo CDE za kaj takšnega centra za razvoj podjetništva? Po našem mnenju ne. Analiza, ki jo je podal uh, gospod Friks, uh, je bila pozornosti vredna, ampak glede na to, o čem se pogovarjamo, o uh, finančnem upravljanju, o nezakoniti porabi sredstev, o primerih kršitev, ki jih obravnava OLAF, uh, gre za institucijo, ki se vsaj nam ne zdi več prilagojena storitvam, ki bi jih naj ponujala. Ima možnost, da, eh, imamo možnost, da počnemo isto, ampak z manj sredstvi z naslova davkoplačevalcev. nočemo, da se pojavlja več in več takšnih eh, zapletenih primerov zaposlenih, ki ne morejo oditi ali pa niso plačani in tako dalje. Kot je jav gospod Friks, potrebujemo učinkovite rešite. Zdi se mi vedno čudno, da ustvarimo neko institucijo, ki bi naj pomagala, na to pa eh, ta institucija najema druge strokovnjake, ustvarja, ustvarja druge sisteme, eh, zato da bi eh, pomagala. Zdi se mi, da je ta organizacija prinesla majsikaj pozitivnega in te pozitivne nauke moramo ohraniti. Sam ustrajam eh, pri sodelovanju z našimi partnerji iz. AKP. Prizadevamo si, da bodo vse te pozitivne plati ostale. Decentralizacija da, ampak trenutne izkušnje kažejo, da morda ni treba iti predaleč. Imamo primer urada eh, tega centra v Keniji, ker je prišlo do velikih težav, direktor je bil um, je izgubil službo in tako dalje. Ampak temu se moramo izogniti. Izkoristiti moramo strokovno znanje eh, tistih, ki delajo v Bruslju. Toliko o tem. Glede same vsebine se popolnoma strinjamo z gospodom Friksom, ampak zdi se mi, da je danes napočil čas, da pokopljamo to institucijo. To še ne pomeni, da bo ta uh, organizacija kar tako prenehala z delom čez noč. Ne, spoštovati želimo tako pogoje dela, posameznike in zaposlene. Ampak vseeno, to pomeni, da če se sprejme odločitev uh, meseca, v mesecu juniju, na skupnem zasedanju, bo prišlo do faze eh, postopnega prenehanja. Ta faza bo trajala najmanj 12 mesecev, največ 24 eh, mesecev. Ta težavna situacija kaže, da moramo biti sedaj res pogumni. Hvala. Si. Najlepša hvala. Gospod De Kajzer, izvolite. Hvala, gospod predsednica. Kratek komentar imam. Gospod, če bo ta odločitev sprejeta junija, kot ste dejali, govorili ste namreč o različnih elementih, ki jih želite razviti. Govorili ste o razvoju novega instrumenta. Bo ta začel delovati istočasno, ga boste razvijali istočasno ali gre za eh, decentralizirane storitve, če sem prav razumela. Za preostalo delo pa boste poskrbeli sami. Boste počakali, da eh, Center za razvoj podjetništva preneha svojim delom ali boste sočasno začeli z razvojem novega instrumenta. Hvala. Merci. Hvala. to delo bo potekalo sočasno. Že sedaj sodelujemo s partnerji AKP, zato da bi ugotovili, kakšna naj bo vsebina vsega tega. Kot sem dejal, eh, Centr za razvoj podjetništva ne bo izognil, eh, izginil kar čez noč, sprejeta morajo biti politične eh, odločitve, spremenjen mora biti, mora biti priloga sporazuma iz Kotonuja in center bo še naprej ponujal storitve tekom eh, postopka prenehanja dela. Skupaj s partneri, partneri in eh, predstavniki eh, CDE-ja pa bomo razvili nov pristop. In ta pristop bo temeljil na strokovnem znanju, na uporabi strokovnega znanja, o katerem sem že govoril. Ko pa bo Centr za razvoj podjetništva dejansko zaprl svoje vrata, če lahko uporabim ta eh, izraz, pa eh, bo novi instrument eh, spolno paro že deloval. Hvala. Najlepša hvala. Besedo bom ponovno predala gospodu Friksu za pet minut. Hvala. Najprej se bom odzval na vprašanje gospede Kajzer. Kakšna je dodana vrednost, ste vprašali, dodana vrednost centra za razvoj za eh, podjetništva? Kakšna je dodana vrednost mandata, tega osnovnega mandata eh, centra za razvoj podjetništva? Morda je to boljše vprašanje, saj se s tem odpirajo vrata bodi si posodobitvi, bodi si zamenjavi organizacije. Bistveno je, da izboljšamo naše delo na osnovi navkov, ki smo se jih naučili v preteklosti po mojem mnenju, nikoli v eh, preteklosti nismo imeli toliko potreb eh, z naslova podjetij, eh, partnerjev AKP in tako dalje. Vsi potrebujejo lokalne strukture, lokalne službe, ki lahko poleg financiranja ponudijo ustrezne projekte, Eh, na spodnji strani te verige in eh, spremenijo delovanje samih podjetij. To je bistveno. Nekdo mora doseči ta cilj in izpolnjevati te naloge. Vse ostalo pa je predmet razprave, seveda. Druga prednostna naloga pa je naslednja. Poskušamo olajšati sodelovanje med podjetji glede na razmero, v kateri živimo, glede na Afriko, ki se prebuja, ki se prebuja zaradi potreb in delovanja Kitajske, morajo tudi naša evropska podjetja začeti delovati uh, na mednarodni ravni. Bodi si s pomočjo mladih uh, podjetnikov, bodi si s pomočjo obstoječih podjetij nekdo mora kombinirati te, ti dve prednostni nalogi. In tukaj se skriva ta dodana vrednost. Seveda pa se moramo izogniti preveliki birokraciji. Pred eh, dvema desetletjema smo si prizadevali za decentralizacijo na lokalni eh, ravni eh, v interesu vseh ustreznih akterjev, ampak v sodelovanju z, z finančniki, ampak to ni bilo več eh, povezano s to težko strukturo, težkim okvirjem eh, centra. Na ta način moramo delovati. Na ta način lahko zberemo eh, lokalna finančna sredstva in sredstva za sofinanciranje. Imamo naprimer fundacijo v Bocvani, fundacijo Chanel, ki sofinancira program eh, Centra za razvoj podjetništva. Najti moramo eh, najustrežnejše, najprozneše, eh, stroškošno najbolj učinkovite formule in rešitve. V nikogar ne bom uperil kamna, ampak gre za neko naravno tendenco. ogledati si moramo korenine naših težav, osnove težav. Center za razvoj podjetništva eh, je imel različna eh, različne kategorije, naprimer ribolov, kmetijstvo in tako dalje. In na osnovi razpisov smo eh, zbrali največje strokovnjake, ki so nam namenili nekaj ur za to, da so pomagali eh, podjetnikom. In mislim, da je takšen pristop še vedno zelo moder. Toliko z moje strani, gospa predsednica. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca današnje seje. Jutri se bomo s sestankom koordinatorjev tukaj dobili ob devetih, ob desetih pa nas, nas čaka skupna seja skupaj z odborom INTA. Govorili bomo o trgovinskih konvencijah in sporozumih.